Ja, liebe kolleginnen und kollegen spoštovane kolegice in kolegi zelo spoštovane dame in gospodje mislim da lahko začnemo ampak seveda šele takrat ko bo podpredsednik sedel tule poleg mene Vas lahko prosim, da se posedete? Hvala lepa. Torej, sklepi koordinatorjev eh, z 22.10. in eh, od včeraj so bili že razdeljeni, če do 15. ure danes ne bo ugovora bodo sklepi potrjeni. Na zadnjem zasedanju koordinatorjev smo med drugim tudi obravnavali delo oddelka za politike, kar zadeva študije in briefinge za leto 2015. Rok je bil 5. november, samo toliko, da vas spomnim, jutri torej. S tem vas eh, opominjam, da do srede vaše predloge posredujete sekretarjatu. Potem točka 9. Gospod Wolfgang Schade iz eh, inštituta Fraunhofer v Karlsruheju. Pozdravljamo naši sredi, ki nam bo predstavil predhodne ugotovitve študije o projektih TNT. Dobrodošli. Niste več vi pri Fraunhofer inštitutu, ne pri inštitutu za tehnologijo, dobro, isti inštitut, ampak prej je bil pri nekem drugem inštitutu. Torej, naš odbor je aprila 2014 dal naročilo za to študijo, predhodna različica eh, študije je bila poslana članom odbora TRAN. Tiskane različice so tudi na voljo v dvorani. Izvolite, imate besedo za 15 minut. Ja, hvala lepa gospod Kramer, hvala lepa tudi za povabilo bom skušal opraviti celotno predstavitev v angleščini, ker je bila tudi študija spisana v angleščini, mislim, da bo nekoliko lažje. Torej, dobro jutro, dame in gospodje, in hvala za to povabilo, da vam eh, predstavimo študijo o spremembah v investicijah v velike projekte TNT. To študijo smo opravili skupaj. Te predstavniki treh inštitutov, vsi trije smo tu, da odgovorimo na vaše vprašanja po predstavitvi. Torej, struktura predstavitve je mišljena takole. Najprej bi rad eh, na kratko predstavil TNT in pa študije primerov, ki smo jih analizirali za naš projekt. Potem bom se pregovoril o postopku odločanja, vrednotenja, eh, snovanja projektov, umeščanje v prostor in pa vprašanje participacije javnosti. To so torej tiste teme, ki smo jih eh, izbrali za to kratko predstavitev. Omrežje TNT se je kot ideja pojavila pred kakšnimi 20 ideji, bolj kot politična zamisel, zdaj pa smo že v bolj analitskem eh, obdobju Najprej je šlo za projekte od spode na vzgor, ki so jih predlagale države članice v zadnjih 4-5 letih, pa smo tudi na podlagi odločitev tega odbora in komisije ubrali bolj holističen pristop, glede tega, kako naj bi to omrežje za Evropo razvili v eh, celostno, koherentno omrežje. Torej, zdaj smo v situaciji, kjer imamo že omrežni koncept za omrežje TNT. Torej, kot veste, TNT sestavlja devet koridorjev, ki jih vidimo tu na zemljevidu. No, niti ne, pravi govornik. No, to jedrno omrežje, sestavljeno iz devetih koridorjev, nam je ponudilo 12 študij primerov kjer smo pravili študije oziroma smo ovrednotili, kako so bile te uh, ocenjene, zasnovane in tako naprej. Gre za pet študij primerov, ki smo jih opravili že v preteklosti, prav tako pa je nekaj novih. Prva je visokohitrostna železniška poizdava Študgart-Ulem, tunel eh, Lyon-Torino, tunel eh, Gotthard in Kačberg. To so torej te nove primere, ki jih tudi vključujemo v ta primer. Nekaj eh, številk na kratko. Strošek investicij pri teh primerih je od 131 eh, milijonov do 10 milijard eh, evrov za poznanazen projekt. Glede ocenjevanja imamo različne indikatorje, ki kažejo družbeno-ekonomsko vprašanje Eh, korist ali strošek. Če pogledamo razmerje med stroški in eh, koristmi, je to med 1,5 in 2,6 pri teh projektih. Če pogledamo še druge kazalnike, kot naprimer eh, obdobje, ki je potrebno za to, da se investicija povrne, to pa sega od 15-20 let vse tja do 50 let. To torej je kratek pregled primerov, ki smo jih analizirali. to so ključne, ključne vprašanja, ki smo si jih zastavili. Najprej, kako se odločitve o financiranju takšnega projekta sploh sprejemajo. Najpogosteje so ti projekti razdeljeni v več eh, aktivnosti. In če pogledamo projekt Rail Baltica, je projekt eh, lahko naprimer eh, odsek železnice v Litvi. No in to se potem predlaga. Hm v sofinanciranje agenciji INEA, ta pa potem eh, razvrsti po prioritetnem seznamu različne aktivnosti, ki se sofinanciranje in na eh, tej podlagi se potem grant ECMO dokončno odloči o tem, katere aktivnosti se dejansko sofinancirajo. No, to se izvaja tako, da se izbere štiri evalvacijske kriterije, relevantnost, dospelost, učinek in kakovost. Da vam povem, kaj sploh pomeni ta relevantnost. Preveri se, ali je neka aktivnost eh, sploh primerna glede na javni poziv za sofinanciranje. Če ja, potem se obredno tega relevantna. Zdaj, kar zdaj to dospelost ali pa zrelost, to je zelo pomemben kriterij, da vidimo, ali je projekt dejansko dokončno zasnovan, ali je zagotovljeno ustrezno financiranje, ali so na voljo vsa dovoljenja in tako naprej. Tretji kriterij potem je učinek tega projekta, se pravi, ali zagotavlja pozitivne družbeno-ekonomske posledice, torej razmerje med stroškovi in koristmi in eh, tudi okoljski učinek projekta se obrednoti na podlagi zasnove. To je torej ta kriterij učinka, ki ga mora tudi izpolniti vsaka od predlaganih aktivnosti. No in na zadnje je tu še kriterij kakovosti, ki pa obravnava samo strukturo vodenja in upravljanja projekta, ali ima zastavljene ustrezne mejnike, ali je ustrezno načrtovan, kar zadeva samo izvedbo in tako naprej. In tu je še nekaj drugih vprašanj, ki jih tu potem obravnavamo, ampak velja jih tudi tu omeniti, namreč gre za obvladovanje tvegan pri predlaganih ukrepih, se pravi, če so potrebne spremembe, kakšna tveganja so ob morebitnih spremembah in tako naprej, in pa tudi način obvladovanja sprememb oziroma upravljanja s spremembami, kako se uh, spremembe. Kako se spremembam sledi, kako se obvladujejo stroški, uh, Tako da tudi to vprašanje upravljanja s premembami je zelo pomembno in ga je po našem mnenju potrebno upoštevati. Naslednja zadeva, tretja z našega seznama, je vrednotenje mega, vrednotenje mega projektov. Ko je govora o velikih projektih, ki so deležni večjega deleža sofinanciranja EU, 30-40 odstotkov, ko gre za čezmejne projekte ali celo više deleže, ki potem prihajajo tudi iz kohezijskih skladov. Standardizirana schema CBA je po našem mnenju tu potrebna, zato da se opravi ustrezno primerljiva ocena različnih projektov. Sveda potrebujemo integriran transportni model. Trenutno namreč nimamo ustreznega modela za ustrezno vrednotenje teh uh, oceno oziroma za ustrezno ocenjevanje kakovosti. Ko govorimo o stotinah milijonov ali celo milijardah evrov, je pomembno, da se oceni tudi eh, ekonomski učinek, torej, ker gre za več kot zgolj prihranek v času in denarja, ampak gre tudi za učinke na povečanje obsega trgovanja in BDP-a. No in naslednja zadeva, ki je tudi pomembna, neodvisna študija izvedljivosti. Tudi ta je pomembna, ne le eh, študije, ki jih eh, predlagajo promotori projektov. Potem so financiranje velikih projektov. Tu, če daje 40 odstotkov EU, 30 odstotkov ena država, 30 druga recimo, eh, tu, kjer torej levi delež pokrije EU, mora tudi kriterij relevantnosti za EU biti bolj ponderiran, prav tako je proces spremljanja. v rokah Evropske unije oziroma komisije, saj ta pokriva levi del stroškov. Če pogledamo različne projekte hitrih vlakov, so stroški za te projekte zelo raznoliki, vse tja do faktorja tri odvisno od države, tako da je to zelo pomembno tudi revidiranje in spremljanje projekta. Standardizacijo teh eh, aktivnosti in tudi s prevzemom neke odgovornosti na strani, na strani komisije bi lahko prihranili pri stroških. Četrta točka, načrtovanje projektov in eh, zrelost projektov. Prosojnica se ni premaknila, samo da vidimo, kaj se dogaja. Hvala lepa. Ane. Tako, hvala. Torej, ko gre za snovanje projektov, je pomembno, da so tudi podrobnosti ustrezno opredeljene. Če je torej treba spoštovati neka zaščitena območja, okoljs, posebna okoljska območja, eh, če to zahteva, da se zaobide takšno območje, mora tudi to biti upoštevano še na koncu, ko se implementira projekt, ali to potem pomeni dodatne stroške implementacije. No, ko je točna umestitev v prostor opredeljena, eh, ko so opredeljeni parametri kakovosti, kot naprimer hitrost, ali je torej ciljna hitrost 200 eh, km ali 220 ali 180 eh, dosežena, to mora biti jasno in potem je to tudi vprašanje izvedljivosti inženirskih eh, struktur, se pravi, ali je potrebno graditi mostove, predore in tako naprej. In potem se opravi še ocena učinka na vse učinke, ki jih projekt lahko ima na podlagi svoje zasnove. Vse to torej upošteva in če je vse to izpolnjeno, potem eh, to pomeni, da je projekt eh, zrel za odločanje z ustreznimi ocenami stroškov tudi se pravi s takšnimi ocenami stroškov, ki bodo pokazale, da ko se projekt eh, implementira, se stroški ne bodo povečali zaradi eh, napačnega načrtovanja. Če zaradi inflacije v redu, če pa zaradi eh, napak pri načrtovanju, to pa se ne sme dogajati. No in potem še dve zadevi, analiza tvegan in pa vladovanje tvegan pri velikih projektih. To je tudi treba upoštevati in kar zadeva obradovanje oziroma upravljanje s premembami tu imamo nov model. Built-in implementation. To je model, ki nam omogoča, da se ovrednoti časovni načrt in stroške in če je potrebno spremeniti načrt, eh, se takoj dobi tudi novo oceno stroškov in eh, nov, novo časovnico. In to potem odločevalcem tudi ponujajo pogled v posledice spremembe projekta v kasnejši fazi. Torej, to urodje BIM je zelo zanimivo za to vrsten pristop. Peta točka, poleg infrastrukture je treba upoštevati tudi transportno politiko, prometno politiko, ki je vezana seveda na infrastrukturo. Gre za fazni pristop. Velike projekte se vedno razdeli v faze in začnemo z implementacijo ene faze in potem vidimo, kako se transportni trg razvija, še posebej povpraševanje po e, prometnih povezavah. Če se izkaže, da ta raste, potem se začne z naslednjo fazo. To je pristop ki je predviden za koridor Lyon-Torino. Zdaj smo začeli s prvo fazo, potem bomo videli, ali so druge faze tudi še potrebne na ta način, do neke mere vsaj omilimo tveganja predsednjevanja, rasti vpraševanja po prometnih povezavah. No, potem je to vprašanje liberalizacije transportnih trgov, ki delujejo na novi infrastrukturi. Če pogledamo primer Lyon-Torino, če bo to šlo za veliko investicijo, ne bomo pa imeli dovolj liberaliziranega trga tovornega pometa na obeh straneh tega predora, potem ne bo možno zagotoviti najviše možne stopne koristnosti tega projekta, tako da potrebujemo konkurenco na eh, obeh trgih in to je tisto, kar je treba prav tako zagotoviti. Če pogledamo še en primer, kjer težen transportne politike in pa implementacija infrastruktura ostajata med sebojno tesno povezana. To primer tunela eh, predora Gotthard in Kačberg, eh, hm, tu se prihodke od eh, uporabljen in pa od uh, dodatnih stroškov za gorivo vključujejo v ta izračun. To je torej zelo pomembno, da se tudi transportna politika okrog same infrastrukture ustrezno zasnuje. Šesta in s tem tudi zadnja točka pa je vprašanje participacije javnosti. Po našem mnenju je to nujno. Našli smo tudi več primerov, zakaj je to pomembno. Če imamo zgodnjo transparentno participacijo javnosti. To izboljša projekt, lahko pripomore k izboljšanju projekta, prav tako se lahko upošteva stališča nasprotnikov projekta in če so ti vključeni zgodaj, se na ta način lahko prepriči tudi dolgotrajne sodne postopke zaradi projekta in to potem tudi bistveno pripomore k vrčevanju javnih sredstev. To je ena ključnih prednosti sodelovanja javnosti. Drugo pa je to, da smo ugotovili, da tudi volitve pomagajo. Gotthard Lečberg, to je en takšnih primerov. Začeli so z najprej glasovanjem z, v Švici. In eh, to je pomenilo, da za ti projekti, ki ekonomsko niso ne vem kako zelo rentabilni, vendarle omogočilo, da zaživijo. Potem eh, železnica, eh, hitra železnica Študgard-Ulem, tu je prišlo do blokade masovnih demonstracij, ki so blokirale razvoj projekta in eh, vlada je začela s procesom javne medijacije in so začeli z razpravo o prednostih in slabostih in javnosti lahko v živo spremljala ta proces, torej je bila tudi dobro obveščena in eh, na koncu je vlada razpisala glasovanje, ki je podprlo ta projekt in zdaj je eh, kdo stvari naprej po prvotni blokadi. Tako da mislim, da je za mega projekte vsekakor priporočljivo razmisliti tudi o takšnem posvetovanju z javnostjo, torej o glasovanju, da se na ta način zagotovi kar se da transparenten proces. No, na zadnje naše citiram priporočilo iz eh, projekta Netlip. Torej, če nek projekt ni pripravljen ali ni pripravljen za prehod v naslednjo fazo, je pomembno, da se zadeve uredijo, preden se denar začne porabljati. Hvala lepa. Hvala, gospod Šade. Tako zdaj najprej dobijo besedo koordinatorji, ampak ker smo pod časovnim pritiskom in vas veliko želi besedo, dve minuti vsak. Vim, eh, Vantikam. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Šadeju za ta odličen ekspoze, za zelo jasne opredelitve. Par vprašanj. Najprej me zanima, ali ste pogledali tudi lokalne, lokalna omrežja vezane na RTT. Kaj tu je kar nekaj problemov, kar zadeva povezave za omrežji. Slišimo, da so težave in da odtegne priti do težav na ravni transportnih sistemov. Ne vem, lahko napoveste kaj več temu zvezi. Imamo eh, torej težave, kar zadeva povezljivost med eh, različnimi prometnicami. Potem uh, vključevanje državljanov. Mislim, da ste podali kar nekaj zanimivih priporočil, ampak zdi se mi, da so ta priporočila morda prešipka. Namreč ugotavljamo, da obstaja veliko uh, lokalnih skupnosti, občin, ki jim ni najbolj všeč, da se veliki infrastrukturni projekti izvajo pri njih. Torej, kaj storiti z njimi? Torej, ja, vemo za ta problem, ampak kaj lahko storimo za to, da pomirimo državljane, ki so, mislim, da bolj zaskrbljeni, kot je zapisano tu na strani 15 tega dokumenta. Razlikujete, in to je zelo zanimivo, razlikujete med eh, oceno učinka na okolje, strateško analizo okolja in analizo učinka na podnebje. To je zelo zanimiva razlika oziroma razlikovanje. Je to zgolj teoretično ali kaj več za tem? Kakšne so praktične posledice tega? Ismail Ertuk. Hvala lepa tudi z moje strani, dr. Šade, za ta zanimiv ekspoze, za to zanimivo predstavitev. Pred, pred, pred, pred, pred, pred, pred, pred, Imam eh, par vprašanj. Kolegice in kolege iz Evropske komisije bi tudi povprašal o tem, ker so tu strokovnjaki danes prisotni. Namreč, pravilno pravite, da na primeru eh, študija 21, da je bilo vključevanje lokalnih eh, oblasti pomembno in celo odločilno. Moje vprašanje je, kot prvo, ministrstva, predvsem imam v mislih nemški, nemško ministrstvo za promet. Namreč na ministerski ravni so ta ministra tukaj ravnodušna glede tega, kar se mi odločamo. Da vam dam primer. V Nemčiji je tako. V zakonodaju smo zapisali, da je vključevanje regionalnih oblasti tudi eh, nujno in v Nemčiji to pomeni, da so le župani in pa morda celo državni eh, parlamenti vključeni kaj mm, o, o kakšnih eh, predstavnikih gospodarstva in tako naprej pa sploh ni govora. Tako da me zanima, kakšne možnosti imamo še preden se sproži postopek zaradi kršitve, to kot prvo, kot drugo, kaj se mora zgoditi za to, da Evropska komisija takšen postopek zaradi kršitve sploh sproži po tej državi. Naša zadnja zadeva, predvsem v mm, moji deželi na Bavarskem, je veliko govora o tem, ali obstaja neka svoboda odločenja o tem, kdaj in kako neka država želi izvesti neko fazo namreč ali lahko Zvezdna republika Nemčija uh, reče, ne, pri tem razpisu ne bomo sodelovali, ker nas trenutno zanima nekaj drugega. In uh, zanima me, ali ta sredstva potem gredo nazaj v, v skupni mošniček ali ne. No in to je to načelo use it or lose it, uporabi ali izgubi. To je tudi pomembno, da vemo, ali je pač naša odločitev, ali nekaj denar porabimo zdaj ali čez šest let. Eh, kajti to je nekaj, kar eh, povzroča kar veliko negodovanja tudi pri meni, kot eh, nekdanjemu oporočevalcu. Dobro, lepa še golnično dan Bilbao, Morelje, Nilsen, Vevo, Liberacki, Šujica, Ainto in jaz in potem še predstavnik komisije. Dobro, zdaj zapiram seznam. Še vi? Dobro. Gezine Meissner. Dobro, se misli, da bo EKR prva. No, gospod Šade, hvala. Hotel sem samo povedati, da obeh koordinatorjev ni, zato dobite besedo takoj vi. Dobro, hvala. Torej, hvala za predstavitev kar veliko vprašam za besedo, je, tako da nekar takoj vprašam, zakaj gre. Govorili ste o pomembnosti vključevanja javnosti. Tudi jaz eh, se strinjam s tem. Namreč v Nemčiji je javnost zelo aktivna in nekateri projekti so padli ravno zaradi tega, ker javnost ni bila pravočasno vključena. In sprašujem se, kako zadevo izvesti, da se državljane vključi dovolj zgodaj. Lahko to počnemo pri vsakem projektu, lahko morda to počnemo na drugačen način lahko vrstni red eh, drugače vzpostavimo, da ne bomo en drugega teoretično eh, bojkotirali. Vsekakor sem za vključevanje javnosti, ampak klasičen primer Nemčije je trasa Y, ki je tudi vključena v TNT. 20 let se to načrtuje, javna sredstva so se v to investirala in nikoli niso bili vključeni predstavniki javnosti. Potem se je vključila javnost in ravno zaradi protestov Eh, in vključevanja javnosti ni prišlo potem do realizacije projekta in še vedno nimamo eh, dovoljenja za tovorni promet. Da vsi pravimo, potrebujemo več eh, tovornega prometa na železnici, to vsi vemo in ta trasa Y je namenjena ravno temu, ampak zdaj pa iščemo alternative, čeprav nobene nimamo in preden si bomo kaj izmislili, bo spet šlo mimo cel kup let, vsta čas pa bo tovorni promet na ustavna cesta, kar večina državljanov ne želi. Tako, kako torej zagotoviti, da bodo ti pravočasno vključeni, kdo naj jih obvešča, kako naj jih obvešča, da ne bo mm, vse skupaj popolnoma zastalo. Hvala, Meja Kilonen. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, liikennepolitiikka kai. Hvala lipa, gospod predsjednik transportna politika zahteva zelo, zelo dolgoročen pogled. Pred leti je bil eh, zasnovan celoten koncept TNT. Zdaj, ko se zadeve finalizirajo, pa želijo čisto vsi stvari nekoliko spremeniti. No in zdaj čisto finsko vprašanje. Uh, ali nam bo sploh uspelo kaj narediti, konec koncev, ali pa se bomo osredotočili zgolj na to, da pometujemo en drugemu namesto, da bi dosegali rezultat, kajti rezultat potrebujemo. In mislim, da se moramo tu osredotočiti na tista področja, ki so najbolj nujna, še posebej tam, kjer je težko zagotoviti dostop. V mislih imam eh, oddaljene regije. Jasno je, jasno je, da je treba iskati določeno solidarnost, ampak predvsem potrebujemo nekoliko več miru v teh eh, oddaljenih regijah. Kar ima deli. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi za to predstavitev. Francija in Italija zahtevata evropsko sofinanciranje za projekt Lyon-Torino. To je res eh, gigantski projekt, ki se sooča z določenimi težavami v smislu splošnega interesa za ta projekt, eh, vpliva na okolje in tudi javno zdravje. Celo Euro, um, francosko računsko sodišče je 23. oktober 2014 izdalo poročilo, v katerem določa, citiram, praktično nobenega mesta v Evropi ni, ki bi bilo dovolj eh, veliko in dovolj eh, bližnje, da bi opravičili povezavo Lyon-Torino. Ta premajhna družbeno-ekonomska rentabilnost pomeni, da je sodišče v svojem poročilu iz 1. augusta 2012 že kritiziralo ta projekt. Skratka, to pomeni, da je družbeno-ekonomska rentabilnost projekta Lyon-Torino preniska glede na uh, ogromno investicijo ki jo načrtujeta Francija in Italija. Vemo, da sta obe državi, državi z proračunskim primakljajem eh, in se sploh ne ozirata na to, kar določa Lizbonska pogodba. Torej, nobena od držav ne uporablja eh, zdaj obnovljene železniške povezave, le 15-20% izkoriščenost eh, je tega projekta, tako da res dvomimo, kakšne bi bile prednosti tega projekta. Tako da zastavljam zelo jasno vprašanje na finančni ravni. Proračun za ta projekt se samo viša in viša. Gre za 26 milijard evrov, to je zdaj že dvakrat toliko, kot je bilo v preteklosti ocenjeno. Oktober 2014 se je Evropska unija zavezala, da bo del tega mehanizma za medsebojne povezave, infrastrukture, vključen v financiranje tega projekta. Zanima me, ali boste nadaljevali s tem projektom in kakšne so finančne podrobnosti tega projekta. Danes je Peter Lundgren. Peter Lundgren. Hvala lepa. Ja, tudi mene skrbijo ti veliki koridorje in eh, njihova povezava z lokalnimi omrežji. Mislim, da so na koncu koncev nevadni ljudje na podeželju tisti, ki nimajo nič od tega. Tu je govora o megaprojektih. Vsi zahtevajo res uh, eh, ogroman prispevek davkoplačevalcev, ampak nobenega jamstva ni, da ne gre za preprosto potrato denarja na teh velikih megaprojektih. Torej, mi smo zaskrbljeni zaradi teh uh, že tako visokih stroškov, ki samo še rastejo, tako da tudi mene zanima, kaj več na to temo. Hvala lepa. Tako, zdaj smo zaključili z koordinatorji. Veliko se vas je javilo, časa je malo, samo po eno minuto imate zdaj za vprašanje, ampak odločilni bodo seveda odgovori. Gospod Vandalen. Hvala lepa, gospod predsedujoči oziroma gospod predsednik. Imamo vprašanje glede teh 12 študij primerov. V vaši študiji govorite o ekspost študiji. Torej, če prav razumem, je to nekaj, kar je že bilo narejeno in kar bi moralo biti na voljo. Ampak to me preseneča, kaj ti prejšnjo zimo sem eh, se peljal z vlakom po tej trasi in eh, na nemški strani še ni bilo trase, tako da ne vem, ste morda to izključili, kar pa zadeva samo obseg projekta, tudi tu omenjate ceno 5,9 milijard evrov izraženo v cenah iz 2006. Verjetno bo prišlo do dodatnih stroškov me zanima kolikšnih. Dubravka. Hvala vam lijepo. Uh, želim... Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. S Hrvaške sem. Omenili ste 12 primerov. Nikjer pa ni ste omenili Jadransko-Ionskega koridorja ta je pomemben na tej karti. Zdaj pa je preko Hrvaške prišlo do luke ploča. Mora pa preko Črnogore in Albanije do Grčije. Ta trasa je bila zdaj dogovorjena tudi o prisotnosti kanclerke Merklove, ampak mene zdaj zanima, kdo odloča o trasi. Glede na to, da so lokalni organi eh, pristojni za izdajanje eh, gradbene dokumentacije, kdo bo odločal o tem, kje bo potekal koridor in kakšna je osoda Jadransko-Jonskega koridorja. Hvala, Jens Nilsen. Hvala, Jens Nilsen. Tak so neke, eh, jako me frum nord. Hvala lepa, gospod predsednik. Z severa Švedske sem. Vsak seveda se bo osredotočil na svoj lokalni koridor in to je čisto normalno. Zelo koristno je takšno poročilo, ko pa veliki projekti zdaj trajajo, so v zvedbi in bodo do leta 2020, zato je prav, da v takšnem, pri, v takšnem poročilu dobimo priporočila, ki jih je treba spoštovati. In to poročilo je bilo dobro. Imam pa eno vprašanje glede financiranja oziroma sofinanciranja. V prvi fazi izvajanja projekta je po mojem zelo pomembno, da je Evropska unija tista, ki stimulira sofinanciranje. To je morda nekoliko bolj pomembno v začetni fazi vprašanje imam za komisijo, ali bi bilo mogoče to nekoliko spodbuditi, zato da bo evropska sredstva projekt pridobival bolj na začetku svojega življenja. Hvala. Hvala. Kolegica Bilbao. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to predstavitev. Dve konkretni vprašanje imam. V tej študiji ste obravnavali 12 primerov ni pa se opredelilo kriterijev za, to, za ta izbor. E, ste pa stvari vseeno precej natančno opisali, niste pa ničesar povedali o doslednosti, o koherentnosti. V Evropski uniji smo začeli z izvajanjem velikih evropskih projektov že leta 1994. Pred dvema letoma smo prioritete nekoliko na novo zastavili in ponovno prioritizirali, zaradi tega, ker so se stvari spremenile in glede na to, da smo nekatere projekte dobro izvedli. Včeraj smo lahko eh, prisluhnili eh, poročilu o eh, stroških evropske neintegracije in ravno zato zdaj sprašujem, kaj lahko storimo, zato da bi bili vsi ti projekti koherentni in kako bomo razrešili uh, tiste težave, ki nastajajo uh, na mejnih stičnih točkah. Dejali ste, da bi komisija in Evropska unija morata prevzeti določeno odgovornost. Me zanima, kaj konkretno ste s tem mislili in kaj po vašem mnenju je tisto, česar komisija trenutno ne počne, pa bi morala? Hvala. Grazie, presidente. Daniela Ito. <clears throat> Io sentito. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorilo se je o volji državljanov, ampak kadar so državljani proti izvedbi nekemu projektu, se težko zaščitijo pred izvedbo projekta. Govorim o eh, trasi Torino-Lyon. Ne gre za to, da se državljani eh, borijo proti temu zaradi nekih staromodnih načel, ampak eh, iz okoljsko, eh, okoljevarstvenih eh, vzgibov. Eh, na tej trasi je več odsekov, ki so okoljsko zelo uh, občutljivi in problematični. In kako se naj državljani zdaj borijo proti temu, kako naj priprečijo to okoljsko katastrofo, ki bi lahko nastala. Mislim, da bi bilo prav še enkrat razmisliti o tem projektu in ali bi ga bilo vredno nadaljevati. Hvala. Hvala. Renaud Mozelje. Bruno Gol. Ne, še prej Bruno Golniž. Merci. Merci, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. vprašanjem se pridružujem kolegici Karimi Deli na nek način, namreč eh, gre za vprašanje v zvezi z povezavo Lion Torino. To je projekt, ki zbuja velike upe in tu pozdravljam tudi predstavnika generalnega sekretarja eh, francoske eh, projekte pisarne za ta projekt. Ampak eh, veliko je tudi pomislekov. V tem dokumentu predstavljate stopnjo rentabilnosti, med 4,72,5,9 eh, odstotka. To je kar eh, neverjetno, ampak to druge analize kaj hitro ovržejo in zanima me, na čem eh, stoji ta izračun, to pričakovanje. Moje drugo vprašanje je naslednje. Omenili ste možnost izvedbe projekte v dveh etapah. Če sem prav razumel to, kar pravite, bi bila prva etapa eh, opravljena, potem bi preučili rentabilnost projekta, preden se lotimo druge etape. Ampak eh, težko razumem, kako, kajti če enkrat eh, preluknješ goro in narediš predor, eh, nimaš pa ustreznih povezav, potem je izgradnja takšnega res faraonskega predora nekoliko nesmiselna. Tako, zdaj pa, ko smo konzili. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev, hvala tudi za predstavitev metodologije participacije eh, javnosti. Omenili ste primer eh, Lyon Torino, vidite, se vse čas vračamo k temu, tako da bi tudi jaz to izpostavil, ker je gre za poseben primer. Ne gre zgolj za francoski ali francosko-italijanski problem, ne, to gre res za uh, ključno povezavo za evropski promet, na ta način se uh, bodo bistveno razbremenile avtoceste, to ima tudi pomembne posledice za okolje, ampak v pozitivnem smislu, upoštevajoč razbremenitev v primerjavi z običajnimi avtocestami. Ta izračun stroškov koristi je pomemben, to je treba vse čas izpostaviti in zanima me, ali nam lahko potrdite, da je ta, to razmerje med ceno in eh, koristjo res eh, tako zelo visoko. Gospod Keran, ki je predsednik eh, regije Rona Alpe eh, in eh, predsednik regije na italijanski strani, ki bosta skupaj z vladami izpostavila in tudi deblokirala ta ključni projekt, kar je ključna težava zdaj. Kristin Levo. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi ostalim avtorem za to študijo, ki ponuja zelo zanimive informacije. Imamo vprašanje, ki gre nekoliko mimo tega, kar zastavljate vi v vaši študiji, ampak eh, gre za vprašanje investicij in soinvesticij. Soinvesticij strani držav. V tem trenutku smo v kriznih razmerah, v razmerah proračunskega varčevanja in zato bi bilo pomembno, da se pri financiranju teh velikih eh, projektih moralo upoštevati tudi vprašanje proračunskega primankljaja v posameznih državah. Vem, da ne morete vi odgovoriti na to, ampak to je vprašanje za nas vse. Hvala naslednji je pronosto Liberacki. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod eh, predsednik Kramer. Stran 82.64 prvi stavek v komentarju. Tu se povdarja, da preniske zahteve, glede zrelost projektov, vrednost projekta in pa visoke mere sofinanciranja, lahko privedejo do moralnega hazarda in pa do a, eh, pristranskih vrednoten. Nam lahko da takšen primer, kje se je to zgodilo, do kakšne mere se je to zgodilo in kot tretje, za koliko je to zakasnilo ali pa povečalo stroške projekta in seveda to je tudi vprašanje ugleda EU, ali to posledično raste ali celo upada. Hvala. Danke sehr, die nächste... Hvala, Hena Vilkunen. Kedos puhejohtaja. Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala, gospod Šade, za to predstavitev, ki je zelo aktualna. Še posebej glede na to, da je bil objavljen razpis za TNV. Komisija pa prav tako obljublja investicijski svežen v vrednosti 300 milijard evrov. Zanima me, ali bi nam lahko danes lahko kaj povedali o tem, kakšne kriterije smo uporabljali doslej, na podlagi katerih smo izvajali velike projekte. Ali ti projekti zagotavljajo oziroma spodbujajo rast in konkurenčnost v Evropi? Kako zagotoviti, da bodo projekti tudi v prihodnje zagotavljali rast in delovna mesta v vsej Evropski uniji? Hvala. Isabela De Monte. Sì, grazie, anch'io volevo tornare sul. Eh, Hvala lepa tudi jaz bom še enkrat omenila povezavo med Torinom in Lionom. Rada bi upozorila na en poseben vidik. Izvedeni so bili različni postopki med svetom in parlamentom, potekajo pogovori, skušamo zagotoviti ustrezno transparentnost, vendar pa mislim, da so študije nedavno razjasnile nekaj eh, vidikov. Torej, ta koridor ni sam sebi namen. Povezati bi ga morali tudi z Balkanom, ker je to zelo pomembno. Zanima me, kaj vi menite o njih, ali bi jih morali dobro povezati oziroma kako nadaljevati. Hvala. Hvala. Zdaj bom pa jaz zastavil nekaj, uh, zastavljeno vprašanje o trasi IPS. Odpravili oskih grl, kaj je s to traso? Ali ne bi morali Hanover, Bremen eh, s Hamburgom povezati? Če ne bomo odpravili teh oskih grl, kaj bo s traso IPS? In potem delovna mesta. Če 20 let uh, vrtam lukno pod Alpami, koliko delovnih mest bo to ustvarilo? Renci je dejal, da bo to odpravilo brezposobnost. Uh, če bom vrtal tam ljukro, koliko delovnih mest bo to ustvarjalo in koliko, če bi uh, obnovili infrastrukturo. Rotterdam Genova je trasa, ki je bila določena leta 1998, pa se še nič ni zgodilo. Ali mislite, da bo dela do leta 2030 opravila vse tri projekte? Ali ne bi bilo bolje določiti neko eh, prioriteto, da bi do leta 2030 izvedli vsaj en projekt, ne pa tri na pol? In še eno vprašanje, koristi. Eh, vaši izračuni za Torino-Lyon uh, eh, kažejo, da bi projekt stal 20 milijard, saj tako je bilo najprej rečeno, uh, zdaj pa je bilo že porabljenih 26 milijard. Jaz sem iz Berlina, tam uh, stroški hitro rastejo. Kaj se bo zgodilo, če ta projekt ne bo več rentabilen, glede na to, da stroški v čas rastejo? Potem pa še Berlin, Breslav uh, oziroma Vroclav tam bi lahko uh, potovalni čas skrajšali za precej. Pa še en drug koridor je tam povezavi s Polsko med Berlinom, eh, z Berlinom. In kaj je potem še eh, s projektom Študgrtu, ki je evropska dodana vrednost. Tako, zdaj so vam zastavili veliko vprašanj, gospod Šade, veliko zanimanja so izrazili, zato besedo predajam vam. Deutsch, um... No, zdaj pa bom odgovoril kar v nemščini. Veliko jih je bilo zastavljenih v nemščini, precej tudi precej težkih. Najprej naj povem, da v parlamentu in v komisiji izvajate zelo dober politični proces, v katerem želite projekte TNT ustrezno opredeliti. Eh, stvari peljete dobro naprej. Smernice so bile zdaj objavljene za celo mreže. In za celo mrežo. Mislim, da je to veliko boljše, kot pa je bilo prej, ko smo imeli posamezne projekte. To je korak naprej. Spraševali ste o koherentnosti in ravno ta predlog, ki temelji na omrežjih, je veliko bolj koherenten. Zdaj pa koridor Torino-Lion vidimo celotno stvar v obliki mreže, potem hitro gotovite, da je povezava med rojnim milijonom osko grlo. In zato je res zelo aktualno izvesti ta projekt. To je politično tudi zelo uh, nabit projekt. Seveda je bila izvedena uh, analiza stroškovne učinkovitosti uh, za izgradnjo te trase, to smo objavili. Uh, posebna opazovalnica, ki skrbi za rentabilnost tega projekta, je to izvedla. Temeli na eh, izgradnji celotnega koridera med Torinom in Ljonom 265 km in pri tem je treba jasno povedati, teh 26 milijard velja za izgradnjo celotne eh, povezave, ne samo za eh, tunel dve fazi eh, sta sestavna dela eh, projekta. V prvi fazi se naj bi porabilo 6 do 8 milijard za tunel v prvi fazi. Ko se bo izgradilo tunel, se bo videlo, ali potrebujemo dodatne tunele ali. Eh, za tovorni promet potrebujemo dodatne tunele, 4-5 menda še, za to, da bi izvedli celotno povezavo in tako na koncu pridete do 26 milijard. <clears throat> Potem okoljska vzdržnost. Omenjali ste uran. ki uh, se nahaja na tej trasi. Treba je strokovnjaki sodelovati za to, da se zagotovi, da se odpravi vsak, kakršnokoli tveganje. Eh, Sprašvali ste, kako se posvetovati z državljani. Od leta 2006 dva, eh, in 2007 zagotavljamo takšno posvetovanje in zato smo projekt lahko peljali naprej. Opazovalnica, ki je bila vzpostavljena Eh, sodeluje z lokalnimi skupnostmi tudi eh, na podlagi državljanskih pobud. Torej, državljani sodelujejo v posvetovanju in pri celotnem izvajanju se vključuje lokalne skupnosti. Predvsem v Franciji, kjer so bili tuneli že načeti To so bile zdaj analitična vprašanja glede povezave Torino-Lyon. Zdaj bom dal besedo kolegu. Naj odgovorim na vprašanje, kako lokalne regionalne mreže vključiti v koncepcijo uh, večjih koridorjev. Res je, treba je integrirano pristopiti horizontalno. Uh, in pri eh, Baljskem železniškem projektu smo ravno eh, zagotovili integriran pristop. Regionalni eh, transportni hm, vozu je treba upeti v celoten koridore. Omenjali ste hitro povezavo med Ulmom in Študgartom, obstaja projekt Šurka 2020. Treba je podariti ravno pozitivne vidike takšnega projekta. Tu gre ravno za to zagotavljanje regionalne dimenzije. Projekt številka 17 iz leta 2004 smo upoštevali Vzpostavljena so bila posebna magistralna partnerstva ravno zato, da bi se zagotovilo povezavo lokalnih skupnosti in mest v širše omrežje. Torej, treba je videti eh, širšo sliko, detaljirano in ne samo hitrih in velikih koridorjev izolirano. Naslednje vprašanje. Namenjena sredstva, evropska sredstva na začetku izvajanja. Eh, naš, nemški ministri so um, analizirali velike projekte, ki niso bili najbolj uspešni in skušajo to analizo uporabiti za naslednje projekte. Skušajo ugotoviti, zakaj so nekateri projekti neuspešni. In eden izmed najpomembnejših razlogov se je skazalo, je, da se prvo fazo premalo precizno načrtuje. Zaradi tega, ker so politične odločitve sprejete na podlagi zelo nenatančnih eh, podatkov. To je razlog. Trije veliki projekti v Nemčiji niso bili uspešni zaradi tega, ker so bile politične odločitve sprejete na podlagi nenatančnih načrtov in podatkov. V prvi eh, fazi je sofinanciranje res zelo pomembno in najprej je treba zagotoviti ustrezno načrtovanje, preden se začne z izvajanjem. In to velja za vse države. Na začetku je treba zagotoviti ustrezno načrtovanje. Načrtovanje mora biti bolj pomembno, kot je bilo doslej. Dokler se projekt ni začel izvajati, doslej je bilo tako, mu nihče ni posvečal veliko pozornosti. Tudi v Študgartu, šele na podlagi oziroma zaradi pritiska nasprotnikov se je začelo ukvarjati uh, s projektom. Naslednja stvar, ekspost, analiza. Eh, zahtevamo jo zato, da bi zbrali več izkušenj iz izvedenih projektov. Kadar je več držav uh, upletenih v velik projekt, je to seveda en projekt, ki mm, kakršnega verjetno potem 20-30 let več ne bo uh, kar pomeni, da uh, vsaka generacija nima veliko izkušenj z izvedbo velikih projektov. Zato je treba ustrezno zbrati vse izkušnje nekje. Uh, na evropski ravni je to na voljo, lahko se vzpostavi neko posebo podatkovno bazo, kamor bi se stekali rezultati izkušnje iz preteklih velikih projektov. To bi bilo zelo koristno za uh, oceno, načrtov za nove velike projekte. Na podlagi teh izkušenj bi lahko ugotovili, ali so stroškovne prognoze ustrezne, ali so preveč optimistične in tako naprej. Treba je omeniti še projekt Controlling. Uh, building Information Modeling je uh, zahtevala komisija z nemškega ministrstva uh, Treba je namreč zagotoviti ustrezno integrirano uporabo vseh instrumentov in spremljali celoten projekt z ustreznimi instrumenti za obveščanje in zbiranje informacij, to je ta BIM. Vsak projekt je treba ustrezno uh, tridimenzionalno predstaviti in ga potem veččas spremljati. To je pomembno zaradi tega, ker se lahko že v fazi načrtovanja, potem še posebej v fazi izvajanja izvede dodatne spremembe, še posebej, če pride do dodatnih zahtev. In te so potem pogosto tudi razlog za zvišene stroške. In z ustreznimi eh, informativnimi mehanizmi in z ustreznimi mehanizmi nadzora se to lahko potem omeji. In potem še moralno tveganje, recimo eh, temu. pogosto se zgodi, da uh, so projekti zastavljeni preveliko za um, lokalne in regionalne oblasti. Ne bom inoval nobenega konkretnega projekta, kjer je prišlo do. Um, takšne situacije, kjer so bile stvari potem predimenzionirane. Ampak vsak velik projekt je treba natančno presoditi in ugotoviti, ali so dimenzije uh, realistične, potrebne. Eh, ni eh, vsako vas treba potegniti železnice za uh, eh, viho, uh, eh, doseganje visoke hitrosti, treba je zagotoviti ustrezno sorazmernost. Naj omenim še berlinsko letališče Schönefeld, kjer smo že za trikrat presegli uh, ocenjene stroške. Vedno smo pa konec koncev vedeli, da bodo dekoplačevalci na koncu uh, pokrili ta račun. Če ne, potem bi bil ta projekt že zdavnaj propadel. Zahteve so bile od vsega začetka previsoke in zato je projekt tako zelo drag. Eh, Hvala lepa. Gospodu Niderju bom dal še besedo. Naj pa še enkrat podarim. 240 km na uro ima, hitro, eh, ima uh, železnica med Berlinom in Hamburgom in med Kolem in Frankfurtom je pa 300 km na uro. Ampak med Kolem in Študgartom je poprečna hitrost 150 km in med Berlinom in Hamburgom 185. Torej, vidite, uh, razdalja je zelo pomembna. Zdaj pa bo gospod Nider povedal, kako se lahko iz napak iz preteklosti naučimo za prihodnost. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil za to priložnost, ki ste nam jo dali, da se pogovorimo o teh zelo pomembnih projektih in pa o tej zelo kakovostni študiji. Ta študija je nadaljevanje študije, ki je bila izvedena že leta 2013. Še enkrat naj podarim, kako zelo kakovostna so priporočila, ki ste jih namenili komisiji ugotavljamo, da je ta študija izjemno objektivna in komisija se veseli nadaljnega dela z vami in z vsemi eh, konsultanti za to, da bi zagotovili, da se priporočila izvede. Ta študija dobro eh, razlikuje med izboljšavami, ki so že bile eh, dosežene z novo uredbo TNT in pa med tremi glavnimi področji, kjer so nadaljne izboljšave še potrebne. Naj se najprej, dovolite mi, odzovem na nekaj komentarjev eh, evropskih poslancev, ki so bili zelo eh, relevantni. Mnogi eh, poslanci so opozorili na težave, ki so še nerešene. Najprej v tem, da je treba nacionalne organe ustrezno pozvati k temu, da se ne posvečajo eh, nepomembnim projektom oziroma da zagotovijo ustrezno prioritizacijo. Dramatično se, se okoliščine spremenile. Zdaj, ko imamo uredbo TNT, novo uh, uh, uredbo, novi dve uredbi pravzaprav, uh, imamo veliko bolj jasno določene kriterije za upravičenost uh, za sredstva. Uh, Torej, to je zelo, zelo pomemben vidik. No, jasni so kriteriji. Poleg tega pa smo zdaj začeli s postopkom posvetovanja z lokalnimi, regionalnimi organi, kjer se pripravlja projekte. Zelo veliko virov in sredstev vlagamo v to, da da odpotujemo dejansko na teren in se srečamo eh, z lokalnimi regionalnimi oblastmi. Upamo, da bomo lahko dokazali, da to ustvarja dodano vrednost, potem, ko bomo zaključili trenutno objavljeni razpis. Potem je pa tu še tretji vidik. To pa so pogoji, eh, ki so zdaj posebej izpostavljeni v uredbi pogoji za zagotavljanje ustrezne prioritizacije sredstev. Kot je dejal gospod Ertug, zelo težko bomo nekatere organe pripeljali pred sodišče zaradi tega, ker niso predlagali ustreznih projektov, ampak zdaj smo si ustvarili vsaj možnost, da sredstva, da delujemo na podlagi uh, naše presoje o dodani vrednosti, ki jo projekt prinaša. Ta študija je zelo nazorna glede um, dodane vrednosti novega sistema. Zdaj bomo veliko lažje uh, tudi ustvarjali si ustrezno pregled nad kakovostjo posameznih projektov. Uh, Naslednji vidik, ki ste ga izpostavili, kako bi lahko več evropskih sredstev namenili projektom na začetku, v prvih fazah, glede na trenutno gospodarsko situacijo. Spomnili se boste, ko smo se pogovarjali o prvem razpisu, smo se pogovarjali o tem, kako bi lahko zagotovili više zneske. 12 milijard evrov smo ponudili, to je skoraj polovica proračuna za sedem let. Ta znesek bi Eh, lahko bil velik prispevek Evropske komisije, eh, s katerim bi zagotovili, da bi bilo več sredstev na voljo na začetku, v prvih fazah, glede na težko gospodarsko situacijo. Jadransko-jonski koridor je naslednje vprašanje. To je pobuda, to je bila zaenkrat eh, pobuda, ki še ni bila uvrščena v mrežo TNT, kot ste sami dejali, ampak Eh, razvijamo to idejo, ki lahko pomeni pomemben podaljšek eh, mreže, ki jo želimo zgraditi. Eh, pred dvema tednoma smo v Beogradu na ministerskem srečanju uradno najavili tudi, da bomo zdaj začeli razmišljati konkretno o podaljšku te mreže na Balkan. Ne ob, samo ob upravi iste metodologije, ampak tudi ob uh, sodelovanju z istimi koordinatorji. Tako bi radi zagotovili ustrezno kontinuiteto in povezanost vseh koridorjev. Predsednik. Uh, prekinja in zahteva, da govornik zaključi. Naj podarim samo še, zakaj eh, se osredotočamo samo na največje projekte. Ne pozabite, eh, to nikoli ne bo dovolj, zaradi tega, ker veliki projekti nikoli ne bodo dosegli več kot 20 odstotkov samofinanciranja. Eh, Financiranje velikih projektov je vedno zelo omejeno. Če to povežete uh, s kohezijskimi sredstvi, vidite, da bo v bistvu to ne bilo res, ampak da bo velikim projektom namenjenih le 10 odstotkov. Hvala. Vem, da je povprečje 10 odstotkov, včasih dosežete 20, ampak če je Torino-Lion uh, eh, stal 26 milijard, ste se srečali. Uh, Eh, z Montijem in potem ste rekli, da boste 400 odstotkov prejeli od EU, ampak to ni dobro in to ni prav. Zato me ne zanima, kva, kaj komisija počne. Ali je že kaj javno rekla, da bo projekt lahko dobil 10, največ 20 odstotkov, ali boste ustavili ta projekt, zagotovili, da se bodo osredotočili nekaj bolj potrebnega, To je tisto, kar je zelo pomembno. Eh, želje so velike, ampak do realizacije pa ne pride. To je razprava, ki bo še dolgo potekala in posebej pri velikih projektih je vedno veliko dovolj časa za plodne razprave. Zdaj bi se rad zelo toplo zahvalil eh, gospodoma na eh, moje levi za predstavitev te študije, ki je prejela veliko pohval. Želim vam veliko uspeha v prihodnje to razpravo danes lahko spremljate še naprej v dvorani, če želite, sicer pa prisrčno hvala. Aha, Entschuldigung. Mit dem Fahrplanwechsel werden überall in Europa diverse internationale precej nočnih vlakov je bilo črtanih in se jih nadomešča z avtobusi, tudi s premembami dnevnih redov, voznih redov vlakov. V Nemškem bundestagu smo o tej temi že govorili, imeli smo različne peticije v različnih državah v Evropi s tisoče podpisov. Tako da je ustrezno, da to temo obravnavamo tudi v našem odboru za promet. Naj spomnim, da smo tudi črtali vlak, nočni vlak Brusel-Berlin in dejali so mi, da tisti, ki so želeli rezervirati, niso mogli dobiti mm, mesta že šest tednov preden je bil odhod vlaka, pa vseeno je bil ta vlak črten. Najprej bo dobila besedo komisija, potem pa še CER in potem še sindikat evropskih železniških delavcev. Potem bomo imeli skupno razpravo s poslanci v odboru. Prvi je Oliver Onidi, direktor GD Move, deset minut za to temo. Prosim, beseda je vaša. Thank you, thank you, chair. Uh, fascinating subject. Hvala lepa. Fascinantna težavna tema. Odločitev za ohranjanje storitve ali pa črtanje storitve je seveda veliko krat komercialne narave. Je pa tukaj kar nekaj različnih vidikov, ki jih moramo omeniti in ki jih lahko podpremo z vašo podporo, če želimo kar se da podpreti takšne storitve. Prvi vidik, ki bi ga rad omenil, je dejstvo, da konec koncev ne gre za črno-belo sliko. Imamo in to je opisano tudi v zadnjem poročilu o železniškem prometu in trga, ki je povezan s tem, imamo številke, ki govorijo o tem, da je kar precej tras v državah takih, da se je mednarodni promet povečal in da se je tip storitev tudi okrepil. Težava, in sedaj bom naštel štiri področja, ker menimo, da moramo stvari izboljšati, pa je v tem, da nimamo pravega niza podatkov ni sprejemljivo, da moramo danes še vedno uporabljati podatke iz leta 2012. Upajmo, da bomo to izboljšali v izvedbenem aktu, ki je predviden v prenovi in ki v bistvu našteva tipe podatkov, ki jih bomo, bodo morali poslati Eurostatu in komisiji, zato da bomo lahko bolje ocenili dinamiko in razvoj železniškega prometa. Drugič, moramo zaključiti pravni okvir. Ta razprava je v srču četrtega železniškega svežnja, o katerem se še razpravlja. Mislim, da smo razpravo glede tehničnega stebra zelo plodno odprli upamo, da bomo tako znižali stroške nudenja takih storitev. Seveda pa gre tudi za odprtje notrenih potniških trgov, to je ključnega pomena v smislu, da mednarodnega prometa ne moremo obravnavati izolirano. Na to je potrebno gledati kot del širšega omrežja in okrepiti možnost razvoja teh omrežij. Tudi tako, da razvijamo notranji domači potniški promet. Tako, upamo, bomo izboljšali nasplošno potniške storitve. Lahko se zgledujemo naprimer po letalskem sektorju. Tretjič, spodbuditi nekatera urodja, ki so namenjena potnikom. Mislim, da smo pri TAPTS ste nekaj, nekaj dobrih stvari že storili, tako da lahko sedaj uporabljamo storitve hitreje, ne samo celovit eh, enotni eh, sistem nakupa vozovnic, ampak tudi načrtovanje potovanj. Tako lahko bolje oglašujemo, uporabljamo različne storitve in tako dovoljujemo potnikom, da se bolj informirano odločajo. Mislim, da je to bila tudi zahteva parlamenta in upamo, da bomo v naslednjih mesecih zmogli pospešiti tudi izvajanje teh zadev. In potem končno še infrastruktura. O tem smo že govorili. Tudi tukaj mislim, da bomo z novimi urodji, ki so bili oblikovani za koridorje in s podarkom na tehnično medoperabilnost, z izvajanjem sistemov kot je ETS, mislim, da bomo k malu smiselno prispevali k temu, da bo mednarodni železniški promet bolj privlačen in bo tudi tehnično bolj izvedljiv, enostavnejši. Seveda pa je pomembno, da tudi znižamo stroške teh storitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa dobi besedo Libor Lohman, CR. Hvala lepa, predsednik. Upam, da bom kmalo zagledal prosojnice na ekranu. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da tudi v imenu CER predstavim nekatera dognanja. Mi smo tisti, ki opravljamo večino potniškega prometa. Seveda ne gre samo za domače, pa ne gre tudi za mednarodne povezave, ključno z nočnimi vlaki poleg infrastrukturnih upravljalcev imamo podjetja, ki so tako v javni kot v zasebni lasti in tako lahko predstavim mnenje in glasove sektorja kot takega. Nekaj številk za začetek. Sveda menimo, da je železniški promet rešitev za izziv, glede na izziv, s katerimi se soočamo, glede mobilnosti in pomankanja virov, še prav posebno fosilnih goril in nafte bolj specifično. In potem tudi, kar se obremenitve mm, letalskem prometu in tudi cestnem prometu tiče. Tukaj lahko železnice ponudijo rešitev in mislimo, da so železnice tisti del, ki lahko nudijo pravi odgovor na te izzive. Kot sem že dejal, nekaj številk, kar se tiče domačega in mednarodnega prometa, glede potniških kilometrov. 94 odstotkov je domačega prometa, okrog 60 odstotkov na evropski ravni pa je potem mednarodnega prometa. Takšno je torej razmerje med domačim in mednarodnim prometom. Kar se tiče regionalnih povezav in daljših tras, tukaj vidimo razmerje, ki jih, razmera, ki jih moramo upoštevati, ko govorimo o potencijalu mednarodnih železniških storitev. Kateri so izzivi? Začel bom z izzivi na tehnični strani, kar se tiče hitrih vlakov, seveda potencijal je tukaj še vedno zelo velik, gre pa tudi za tehnično plat, za navskrižno priznavanje in avtorizacijo potniških vlakov. veliko krat je tehnični razkorak, kar se medoprebnosti tiče, še vedno prevelik in to moramo izboljšati, še prav posebno v potniškem prometu. Rečeno je že bilo, da mednarodne storitve veliko krat izvajamo na komercialni podlagi, tako da je seveda dobiček ključnega pomena za kakovost storitev. Je pa seveda potrebno meniti tudi to, da pogrešamo sredstva kronično za investicije v železniško infrastrukturo. In tudi nimamo enakega, enakih pogojev za vse type prometa. Potem pa nočni vlaki. Dejali ste predsednik, da se veliko storitev črta. Seveda moramo zagotoviti kakovost eh, nočnih vlakov za potnike, kar se tiče visoko kakovost področja za okrcene, kar se tiče ugodnih ur za odhod vlaka in prihod vlaka in potem tudi uh, dolžina potovanja pomembna, naj ne podaljša od 6 do 7 ur. Ne tako hitro, pravi predsednik Libor. Da, skušam se umiti, ker ste pač dejali, da sem časovno men. Predsednik pravi, da je potrebno to tudi pretolmačiti, za kar se mu zahvaljujemo. Torej, poskušamo zadovoljiti potrebam potnikom. Veliko je konkurence strani nizkocenovnih cenovnih letalskih prevoznikov in ta konkurenca je zelo težavna za nočne vlake. Kar se tiče železniškega omrežja, imamo seveda določene stroške, ki so tudi povezane z državanjem infrastrukture. Običajno se ravno zdržuje infrastruktura po noči in takrat se upravlja tudi večina tovornega prometa. Tako da je potrebno najti prave slote za nočne vlake. In potem, seveda, če želite uporabiti nočne vlake, morate imeti tudi spalnike ki so tudi zelo specifični vagoni in teh ne moramo uporabljati po dnevi. Torej to omejuje tudi uporabo teh vagonov. Omenil sem konkurenco z nizkocenovniki v letalskem prometu. To je eden ključnih elementov, ki omejuje privlačnost železniškega prometa, dnevnega pa še prav posebno nočnega. Torej moramo najti prave rešitve za to. In prava rešitev po našem mnenju so hitri vlaki. Tukaj je velik potencial, tako da ne bi bilo več preobremenjenega zračnega prometa in bi seveda imeli tudi rešitev za preobremenjenost omrežja, prometnega omrežja, celoti gledano na evropski ravni. Neenaki pogoji, to je ključni, najpomembnejši razlog, ki blokira uh, razvoj železniškega prometa. Tukaj je potrebno omeniti DDV, potem dajatve na infrastrukturo in internalizacijo, internalizacijo zunanih stroškov. In potem ne nazadnje, če govorimo o prihodnosti železniškega prometa, moramo se lotiti tistega očitnega. 100 odstotno imamo cestninjene zagotovljeno v železniškem prometu, v cestnem prometu pa ne in tudi ne v zračnem prometu, letalskem prometu. Torej, vizijo imamo, kaj lahko dosežemo v potniškem prometu, želimo imeti vedno več mednarodnih storitev in želimo iti v smeri preoblikovanja konvencionalne mednarodne ponudbe na eni strani in nudenja hitrih vlakov kot okolju prijazne alternative. Po drugi strani pa moramo seveda tudi imeti temelj trajnostnega in integriranega prometnega sistema. Tako bi imeli sinergije z letalskim prometom in avtobusnim prometom in bi to pomenilo tudi seveda ugodnosti za državljane Evrope. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa Trevor Garrett, predsednik sindikata potnikov. Hvala lepa, predsednik. Hvala za vabilo. Pozdravljamo to, da lahko prispevamo. V tej razpravi nimamo prosojnic, vendar pa na kratko naš sindikat potnikov predstavlja 35 organizacij uporabnikov javnega prometa v 20 evropskih državah. In potreba po enostavnem mednarodnem prometu je bil eden od razlogov, zakaj smo to federacijo tudi ustanovili pred 12 leti. Najprej gre za vprašanje izbire. Pomembno je, da imajo potniki izbiro med različnimi načini prometa za mednarodni promet. Ta izbira mora prepoznati tudi železniški promet, ki je okolju prijazen. Imeti pa morajo tudi privlačno storitev po razumni ceni. To velja za mednarodne dnevne vlake, pa tudi za mednarodne nočne vlake. In rad bi razlikoval med mednarodnim in čezmenjim prometom tej fazi pa bomo seveda gledali na vse črmene povezave kot na mednarodne. Res je, da ni enakih pogojev za različne načine prometa. Strinjamo se s gospodom Lohmanom iz CR, kar se tega tiče, vendar pa kaj lahko politični odločevalci na nacionalni in evropski ravni še storijo, pa tudi strokovnjaki v železniškem prometu, da bi izboljšali zadeve? Izkušnje veliko naših organizacij kažejo, da moramo imeti več dialoga in usklajevanja med nacionalnimi upravljavci infrastrukture. Prav tako se je potrebno ogledati takse za dostop do infrastrukture. Te ne smejo biti visoke, če želimo, da bomo razvijali ta sektor. Potrebujemo preglednost na tem področju. Inženirsko delo mora biti ustrezno načrtovano, tudi kar se čezmenih vidikov tiče, ne samo notrenih. In končno, če kdo dobi javna sredstva, bi moral biti pogoj, da bi vzdrževali tudi čezmejne storitve, podnevi in kjer je potrebno tudi po noči, to bi prineslo jasne prednosti za evropske državljane. Običajno imamo ugodnosti na obeh straneh meja. Državljani imajo več možnosti, kjer živijo, delajo in študirajo, poslovni stiki so olajšani in tudi turizem lahko prispeva k razvoju gospodarstva. Potrebno pa je prepričati lokalne organe v to. Na nemško-polski meji je bilo upravljeno veliko dobrega dela. Tukaj uporabljamo tudi sredstva sklada za regionalni razvoj. To je bilo ključnega pomena tudi za dnevne storitve med Beljakom v Avstriji in Vidmom v Italiji. Videti moramo več takih sredstev in projektov. In potem, seveda, če razvijamo te kratke trase, pridobivajo tudi na daljših povezavah. Prav tako moramo celotno železniško floto narediti medoperabilno na obeh straneh meje. Naprimer, povezava Nemčija-Češka je dober primer, franšize, čezmejne franšize. Imeti moramo več takih primerov. Mi si želimo boljšega izvajanja tehničnega stebra, četrtega železniškega svežnja in pričakujemo tako zakonodajo, ki bo spanovala dva kriterija, da bo zadovoljila potnikom in da bo olajšala mednarodni potniški promet, nočni vlaki. Za mednarodno nočne vlake imamo še nekaj nadaljnih ključnih faktorjev, ki so pomembni, kot je dr. Lohman že povedal ali uh, so ob ustreznem času, ali je možno spati med potovanjem, ali je odobno potovanje. In potem, kar se tiče uh, povezave z dnevnimi vlaki, tudi tukaj je potrebno zagotoviti povezljivost. Ko sem naprimer zjutraj potoval z nekim vlakom, sem bil pozen, pa je na srečo naslednji vlak počakal. Tudi to je pomenilo, torej zagotoviti to povezljivost in čakanje nekaterih vlakov. mednarodni nočni vlaki imajo pomembno vlogo, ki jo morajo odigrati, vendar pa ta seveda ni enaka, kot je bila pred 30 leti. Mi menimo, da je treba Evropsko komisijo pozvati, da izvede neodvisno študijo dejstev, kar se tiče okoljskih elementov nočnega potovanja z vlakom in seveda razmerja v povezavi s troški, ki so povezani z nočnim potovanjem. Hvala lepa. Kdo še želi spregovoriti? Nekaj se vam še že javilo. Van de Kamp. Eh, Hvala lepa, predsednik. Rad bi se zahvalil doktorju Lohmanu, kajti spet smo dobili predvsej koristnih informacij. Imam pa dve vprašanji. Gre za to točko na denem redu in povezavo s četrtim železniškim svežnjem in upravljanjem. Je ta četrti svežen tak, da zadošča? To pomeni, če primerjamo te podatke med sabo, potem bi rad vedel, ali imamo še kakšne dodatne želje po prilagoditvi politike in rad bi vedel tudi, kakšne so povezave med prispevkova, ki smo jo pravno kar slišali, in upamo hitrega izvajanja tehničnega dela tega svežnja. In potem še eno vprašanje. Konkurenca med nočnimi vlaki in nizkocenovnimi leti. prejšnji petek so črtali nočno povezavo med Frankfurtom in Amsterdamom, ker je konkurenca prehuda. Tako se zastavlja vprašanje, ali je to, kar je ravno kar opisoval dr. Lohman, realistično. Vtis imam in bili smo odreženi tudi na zasedanju mednarodnega železniškega forma, da nočni vlaki ne morejo uspevati, ker so nizko cenovni letalski prevozniki premočni. Pa vseeno ste bili optimistični. Na čem temelji ta optimizem? Hvala lepa. Lucy Anderson. Thank you. Well, first... Hvala lepa. Najprej želim čestitati predsedniku gospodu Kramerju, zato da je zagotovil, da je to na našem dnevnem redu. To je zelo pomembno. Drugič, ne strinjam se popolnoma z gospodom Van de Kampom, kar se tiče izvedljivosti. Tega se nismo dovolj podrobno ogledali in tudi ne zadostnim podarkom glede politične volje in boja proti podnebnim spremembam. Imam nekaj specifičnih vprašanj. Komisija in CER bosta verjetno odgovorila. Želim v polni meri podpreti predstavnika IPF, e e in njegove točke, tudi to, da bi imeli neodvisno študijo. In mislim, da mora tudi odbor nadzirati razvoj in izpeljavati študije, kar se tiče izvedljivosti. To je pomembno, vendar pa ne primerjamo enakih stvari. Imamo politično in okoljsko potrebo, tako kar se potniških potreb tiče po boju proti podnebnim spremembam, da ohranjamo uh, mednarodne nočne eh, železniške storitve. Sprašujem komisijo, kaj menijo, zakaj TNT uredba in CEF uredba in kriteriji, ki so povezani s tem uredbama, ne bili uporabljeni za to, da bi ostajali pri tem, da zagotovimo tudi nočne storitve. To je zelo pomembna točka. Prav tako, Deutsche Bahn nima prav, ko pravijo, da ti vlaki niso profitabilni. Imamo podatke iz Kibnhavna, ki kažejo, da so ti vlaki zelo privlačni in da ni razloga, zakaj ne bi s pravim okvirem jih lahko zagotavljali še naprej. Nedavno sem bila na vlaku München Zagreb, novi vlaki so na voljo in to so primestritev, ki delujejo, ki si potniki želijo. Ne gre samo za vprašanje, gledanja na to z komercialnega vidika. To je zelo pomembno splošno vprašanje za nas, na splošno kot odbor. Tenesis Dominik Rike. Merci, euh, monsieur le président. Merci. Euh. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi za to predstavitev. Imam pripombo, imam dve pripombi, eno vprašanje. Prva, v mednarodnih vlakovnih povezavah je seveda pomembno to, da so omogočene zelo dolge eh, povezave. Zdaj pravite, da naj bi tu konkurirali nizkocenim italijskim prevoznikom z dodatnimi eh, luksuznimi priteklinami, kot so naprimer primer eh, gostinski vagoni, možnost uh, tuširanja in tako naprej in tako dalje. Ampak to ne gre za konkurenco nizkocenjenim letalskim prevozom, ampak za drugačno vrsto prevoza. Dejstvo je, da ni nobene strateške izbire med tem, ko rečemo, ja, nizkocenjeno, če so ena zadeva, udobne železniške povezave pa druga. Tu smo kar hitro pri takšnih eh, potniških vagonih, ki so zelo blizu živinskim in takšnim živinskim vagonom, ki so zelo blizu luksuznim potniškim. Skratka, ponudba eh, vlakov je zelo nepregledna. Nočni vlak nam nikakor ne pove, eh, opis nočni vlak nam nikakor ne pove, da gre za udobno eh, potovanje. Pa tako je mednarodno izdajanja vozovnic tako komplicirano, da si nihče ne more eh, zagotoviti enostavnega potovanja, ker je praktično nemogoče dobiti vozovnico, eno samo vodovnico za mednarodni promet. Prav tako internet postaje zelo problematičen tu, potem je fizično fizičen dostop do vozovnic zelo zapleten in kot četrto je tu kompleksnost tarif, kar zadeva neke možnosti za popuste in tako naprej in tako dalje in zdi se, da smo hkrati v nekem labirintu digitalnega sveta, tiskanih kart in ne, ne vem kakšnih vse sort popustov. Tako da je bistveno lažje danes potovati z letalom, ker lahko zelo hitro dobimo tudi fizično vozovnico, ne da bi se premaknili iz domačega fotelja. Kot uh, nekatere letalske družbe bi tudi morali v eh, železniškem prometu se odločiti za nekakšne eh, mednarodna uh, vozlišča, ki omogočajo niže tarife. Ali je to nekaj, kar je v teku, kar imate v mislih, ampak glede na pomankanje enotne politike med operaterji v Evropi, pomeni, da zaenkrat ni enakovrednih praks, tako z vidika ponujenega odobe, kot tudi same prakse poslovanja. Nude. Hvala lepa, Kilonen. Thank you, Hvala lepa, predsednik. Naj poprašam glede konkurence med železniškim in avtobusnim prometom. Nedavno je to postalo veliko bolj agresivno. Zelo veliko, veliko je sedaj novih avtobusnih linij, ki nudijo luksuzne storitve in nizke cene. Je to vplivalo na železniški promet že do sedaj in kako vidite prihodnost, ali bo do te nove avtobusne linije veliki ziv za železniški promet in če da, kaj moramo storiti glede tega? Merci. Moi, moi je voudrais euh, que la commission elle nous explique comment elle... Nam lahko komisija razloži, kako si predstavlja obnovo ali pa dinamizacijo manjkajočih železniških povezav, ki jih je kar veliko, kot vemo pa naj gre za nočne vlake, za regionalne linije ali za med, eh, regionalne mednarodne povezave. To je moje prvo vprašanje. Mislim, da misliti zgolj, da sta cena in čas ključna, mm, to ni vse, kar predstavlja dejavnik za potnika. Danes imamo namreč eh, veliko ponudb, ki so pa preveč omejene v primerjavi z letalskim prometom. Kolegi so govorili o avtobusih, danes so ponudbe z avtobusi, hoteli, skratka nekakšni paketni, turistični proizvodi, ki so bistveno bolj konkurenčni. Tako da me zanima, kako boste bolje spoznali dejansko potnike in njihove potrebe jutri. To je ključno vprašanje, kajti na podlagi njihovih potreb lahko ponudimo novo ponudbo. Hvala. Hvala lepa, Peter Lundgren. Tak for ordet, ordførende. Alt handler om... Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda, časovni vidik je pomemben lahko si izberete 12 urno potovanje z vlakom ali dvorno, dvor, dve uren let z letalom. Seveda si večina potnikov izbere let, ki so pogosto tudi cenejši. Imamo pa potem seveda pomisleke, kar se konkurence tiče. Veliko je potreb potem, da bi investirali v infrastrukturo. Če želimo, da bo to ugodna alternativa, železniški promet mora ta postati cenejši. Dobro, EU želi imeti pristojnosti za različno področje in tudi železniški promet bo sedaj spadal v to. Leti so najhitrejša pot z točke A, točko B in železnice niso konkurenčne. Vprašanje pa je, kaj je na voljo. Potniki se morda želijo oprhati na vlako, želijo odobno storitev, vendar pa to ni bistveno. Pomembno je, da bo potovanje z točke A do točke B cenejše? To je tisto ključno vprašanje, po mojem mnenju. Bach. Ja, Dank, zwei... Hvala lepa, predsednik. Dve konkretni vprašanje. Ko gotavljamo, da na različnih trasah ponudba večjih podjetij že obstaja in da se to ponuja verižno, tako imenovano, ali imamo kakšne premisleke strani komisije ali CR? Tako imamo določeno podjetje, ki izstopi iz te verige, ker ima težave, ali potem to umrtvi celoten promet, ker je izpadel en člen te verige. In drugo vprašanje, konkurenca z nizkocenovniki v letalskem prometu. Dobro, to je že res, vendar pa. In tukaj moram pritrditi Rikeju. Imamo ključno točko, ki je pomembna. Kakovost materijala. In ugotavljamo, da so železniška podjetja zelo veliko investirala v zadnjem času v hitre vlake. Ponujajo dobre storitve, vendar pa konvencionalni vlaki, konvencionalni promet je bil zanemarjen. In ni časopisov, ni osvežitev, ni restauracij, vagonov z restauracijami. Mislim, da moramo tu tudi kaj storiti. Če želimo biti konkurenčni nizkocenovnikom, moramo izboljšati vse kakovost tudi na tem področju in to znatno. Izaskun Bilbao. Bilbao. Hvala lepa, gospod predsednik. V bistvu imam občutek, da se v vseh teh razpravah pogovarjamo o istih zadevah, samo z drugimi besedami. Vsakič znova se na koncu pogovarjamo o četrtem železniškem svežnju, ki mm, je bil predstavljen. Zakaj nimamo evropskih vozovnic? Meni je bilo to zelo všeč. Jaz bi zelo rada kot državljanka kupila vozovnico, kjer jo hočem in šla na vlak in pristala, kjer želim. V Evropi je še vedno polno ovir. Jaz bi šla rada v Strasburgu na vlak in prišla v Bruselj brez eh, meja, brez ovir, ne da se ustavim še nekje vmes. Rada bi, da bi imeli učinkovite povezave, nočne in dnevne za evropske države. Vedno govorimo o enem istih stvarih, samo z drugimi besedami, z druge gled, gledišča. Jaz sem eno konkretno vprašanje za predstavnika eh, potnikov. Us, oba govornika sta povedala, kako pomembno je, da se razvije tehnični stebr četrtega uh, železniškega svežnja ampak težko ga je izolirati od političnega stebra. Mene zanima, kaj menite, ali ta parlament lahko integralno pristopi k razvoju četrtega železniškega uh, eh, uh, eh, svežna glede na uh, to, kar počnejo, druge, kar počnejo države članice, ki imajo pravzaprav monopolna podjetja. Ves čas govorimo o ena in istih stvarih in nikamor ne pridemo. Mene zanima, ali smo pripravljeni narediti korak naprej in kako. Zato zastavljam vprašanje. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Uh, hvaležna bi jima bila za uh, odkrita odgovor. Dank. Hvala lepa zdaj še sam, kot zadnji na seznamu. Ni cela 9 odstotkov cest je cestninjenih, železniški promet pa 100 odstotno. To je katastrofa. 6 odstotkov mednarodnega železniškega prometa imamo, že leta poskušamo to um, uveljaviti, to spodbuditi v Evropi, pa imamo sedaj 6 odstotkov. To je katastrofa. Sprašujem komisijo, kaj boste storili, da bi to spremenili? Imamo nerealno konkurenco, nizko cenovnike, pa se niso samo zato poceni, ker eh, je to boljši posel. Poceni so zato, ker so investirali milijarde in so dobili milijardne subvencije. Vsako leto 30 milijard evropskih davkoplačevalcev, ker ne plačujejo kerozinskega davka, mednarodno, globalno gledano. Železnica pa to plačuje, zato je cena tako visoka in zato so nizkocenovniki tako dobra alternativa. To ni parlo kar z neba, to je politična volja Evrope. In tukaj mora komisija odariti po mizi in reči, potrebujemo pošteno konkurenco, ne pa nelegalne. To se mora spremeniti. Kaj počnete? Prodaja vozovnic. Informacije glede vozovnic. Tretji železniški svežen pred 7-8 leti smo to sklenili in takrat se je to pojavilo in še to danes tega nismo uresničili. Zakaj so cene vozovnic v mednarodnem prometu hm, više kot v notranjem prometu enake razdalje? Zakaj tega ne moramo urediti? Naj dam primer. Berlin, Vroclav, omenil sem že. Tukaj je luk na 15 km, 100 milijoni bi to lahko razrešili in prihranili bi dve uri. Avtobus na dolge razdalje, ki po Nemčiji ne plačuje cestnine, vozi se taj 3 ure in pol. In zato so črtali železniško povezavo, ker je pač avtobusna povezava boljša. Pred vojno smo potrebovali 2 uri in pol, danes 5. 100 milijoni, torej 1 odstotkom Študgrada 21 bi lahko zapolnili to vrzel. In sedaj je črtala železnica vlak. Poljaki so z Vrocova do meje vse elektrificirali z evropskimi sredstvi. Nemci so to storili le do Kodbusa, torej je vrzel 15 km. Tudi do Kodbusa mislim, da smo dobili sofinancirane Evropske unije. Kaj pravi komisija na to? Dajemo sredstva na spragu za to, da se potem ukinjajo trase, pa se to ni res, ali smo nori, da bi denar naših dolgopačevalcev uporabljali na ta način. Kje so torej pobude komisije, da bi se tega lotili, da bi se obranili tega in hitri vlaki? Če ne bilo, da ne odloča najvišja hitrost. Zdaj imamo bilanco sistema TGV v Franciji. To je ekonomsko gledano katastrofa. In tudi SNCF pravi, da je 250 km na uro dovolj. Ne potrebujemo 300 ali 350, ker je to predrago in ker bi to bolj vplivalo na omreže. Kakšne posledice boste potegnili iz tega? Moramo vsi ponoviti te napake, tudi v Nemčiji. 20 let smo imeli za nergača, ker sem dal, da je 150 km na uro dovolj. Oprostite, 250 km na uro dovolj. Sedaj pravi tudi nemška eh, železnica Dedoče Ban, da je to res. Torej moramo vse vključiti v to, tudi komisijo, da nastopimo proti tej nerealni konkurenci, ker tako železnice nimajo možnosti ne po dnevi, ne po noči. Hvala lepa. Tako, sedaj pa lahko odgovorite. To bo začel. Prosim. Uh, Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je bistvo težav v tem, da je železniški sektor še vedno preveč razdrobljen. Obstaja zelo močna razdrobljenost. Potrebno je povezati storitve med železniškim in drugimi oblikami prometa, prav tako pa je velika razdrobljenost tudi znotraj železniških storitev na evropski ravni. Ko govorite o vidiku konkurenčnosti, enakih pogojih, glede na druge oblike prometa, veste, kako težavna je ta tema. Ta tema je obremenjena z različnimi okviri, ki so bili predolgo sestavljeni za različne oblike prometa. Torej vsi veste, kako težavno je to, kako težavno je izvesti izboljšave. To je tema, o kateri bomo govorili, ko se bomo vrnili k vam prenovljeno pobudo o internalizaciji zonalnih stroškov. To je podlaga, ki jo potrebujemo zato, da bomo videli, kolikšni meri lahko sprejemamo odločitve glede politik, da bi vzpostavili ravnose med različnimi oblikami prometa. Vendar pa morate priznati, da je to zelo težavno, občutljivo vprašanje in bo zahtevalo veliko časa. Drugi vidik. Vedno, ko govorimo o železniškem prometu. Se izpostavi tudi četrti železniški svežen. Veliko poslancev je o tem govorilo. Tudi tukaj želimo oblikovati najboljšo možno politiko za to, da bi omogočili nove storitve, da bi bili kar se da odprti. Kar se tiče strani upravljanja, upamo, da bomo s četrtim svežnjem ponomeri odgovorni, da bomo imeli dobre upravljavce infrastrukture, ki se bodo posvetovali in ki bodo sonačrtovali uporabo železniškega mreža. In take upravljavce, ki bodo sodelovali, zato da bi imeli vse evropski pogled na mreže, ne pa samo nacionalnega pogleda na obveze po investicijah. Upajmo, da bomo tako znatno izboljšali zadeve. Kar se drugih vidikov tiče, odprt eh, dostop je pomemben če to počnemo sporedno z avtobusnimi ali tudi letalskimi storitvami, potrebno se vključevati v mednarodne koridore in to je še vedno zelo težavno na železniškem prometu. Potrebno je zagotoviti ustrezne storitve brez administrativnih ovir na domačem trgu. To je še eno vprašanje, kjer je potrebno zadeve izboljšati pri možnostih, ki, si, ki so na voljo različnim operaterjem. Predlog, ki ga imamo sedaj, že vključuje možnost, da bi tudi vsaj del mednarodnih potovanj bil zajeto te obveze. To je bilo eno od vprašanj. Včasih je res potreba potem, da tudi javni organi posredujejo in zagotovijo državljanom kakšno storitev kar se tehničnih vidikov tiče, pa gospa Bilbao in tudi drugi že ostrezno predstavila pomen vseh predlogov v četrtem železniškem svežnju, celoti gledano, tehnični stebr bi naj znižal stroške in dovoljeval več mednarodnih potovanj in storitev, ki bodo bolj ekonomske. Kar se tiče vozovnic, se strinjamo z vašimi frustracijami. Mislim, da je prvi ukrep, ki je bil že uveden zahvaljujoč gospodu, ki sedi za mano, gospodu Liborju Lohmanu, da imamo sedaj bolj pristop od zgoraj na vzdolj. In gospod Lohman je discipliniral svoje člane skupaj s kolegi komisije in sedaj je vsaj dosegal dogovor, kar se tiče sistema, kar se tiče delovanja sistema. Še vedno je faza uvajanja predolga in to je nekaj, kar moramo, o čemer moramo govoriti skupaj z železniškim sektorjem. In tukaj moramo zagotoviti to, da bodo železniške storitve na voljo bolj vse oprek, kar se tiče različnih oblik rezervacij. Tu na tem področju smo še vedno v papirnatem svetu. To moramo spremeniti. Kar se infrastrukture tiče, še vedno bomo zelo zahtevni, kar se železniških predlogov tiče. Večina naših prizadevanj je, da bi resnično zagotovili kar se da visoka sredstva za investicije v železniško infrastrukturo. In gospod Kramer, da, ogledujemo se te nova orodja. Tudi kar se tiče čezmejnega povezovanja, zato da bi investicije, ki potekajo na eni strani meje, bila potem podaljšanje tudi na drugi strani in da ne bi šlo za izolirane investicije. Hvala lepa. You, chairman, hvala, predsednik, hvala za vse vprašanja. Sveda bom začel s četrtim železniškim sežnjem, ker je bilo kar nekaj vprašanj s tem uh, v zvezi in tudi kar zadeva. Uh, mnenje naših eh, članov. Kar zadeva mednarodne potniške storitve, to je že liberalizirano, konkurenca obstaja, kar pa zdaj četrti svežen, mi vsekakor dajemo preferenco za ključko triloga o tehničnem stebru. Zakaj? Zato, ker tu vidimo ogrom potencial za znižanje stroškov in to je tisto, kar je pomembno. Ko govorimo o mednarodnem eh, potniškem, tudi nočnem prometu, je to dejavnik, ki bo odigral ključno vlogo v komercialni rentabilnosti teh eh, storitev. Potem, ker deva mednarodni, oziroma prihodni razvoj tehničnih specifikacij za eh, medsebojno tehnično povezljivost v preteklem eh, sistemu smo imeli nekaj takšnega, zdaj pa to pogrešamo za potniške vakone. Tako da moramo ta del tehničnih specifikacij še zaključiti, da bomo lahko imeli enotno novi sistem dovoljen za potniške vagone. Kar zadeva eh, vodenje upravljanja stranice, da potrebujemo popolno transparentnost, pa tako je treba dati jasno logo eh, upravljalcem infrastrukture, še posebej, ko gre mm, za čezmene povezave in za eh, pristojbene za dostop do tirov, čeprav je o tem že bilo govora v prvem svežnju za prenovitev. Kar zdaj pa nočne povezave in pa perspektivo primerjave z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki. Poglejmo na razdalje 800 do 1000 km, kjer gre dejansko za konkurenco med tovrstnimi povezavami. Če grem na en ali enoborni let, ne bom zahteval nekakšnih storitev na krovu. Če pa hočem potovati z vlakom 8 do 10 ur, potem pa pričakujem določeno kakovost storitev, ki se mi. Eh, ponujajo. Tako da moramo nujno ponuditi bistveno višjo, višjo kakovost kot eh, nizkocenovni letalski prevozniki in to seveda se odraža tudi v ceni vozovnice. Stroškovno plat moramo razumeti tudi z vedika eh, zračunavanja in tudi z vedika internalizacije eksternih stroškov, s čimer se ponoma strinjamo in upamo, da bomo popodniku bo govora o cestninah in eh, tudi v prihodniku bo govora o internalizaciji nekaterih stroškov, da bomo torej priča napredku, ki bo zagotovil bistveno bolj enakopravno obravnavo železnic. Kar se deva izdajanje vozovnic, ja, tu je potencial za izboljšave in naš eh, člani se tega popolnoma zavedajo, zato smo tudi zadeli, začeli z modelom popolne storitve, ki deluje kot eh, skupen umestnik za vse možne prodajne kanale za Eh, prodajo vozovnic za železniške potnike, eh, pa tudi za tako imenovane RL povezave, torej železnica in letalo. Dejstvo je, da bo treba tudi prilagoditi informacijsko tehnologijo eh, vsemu skupaj, vsekakor pa gremo v to smer. Kar pa zadeva konkurenco med železnico in avtobusi, kjerkoli so bili vključeni avtobusi na teh eh, povezavah je pogosto prišlo do prehoda eh, potnikov z železnic na avtobuse, preprosto zato, ker avtobusi ponujajo bistveno niže cene, zahvaljujoč nižjim stroškom. To je torej tisti element, ki prav tako ponuja dodatno pogled v prihodnost mednarodnih eh, železniških povezav in to je potrebno upoštevati. in to ima vpliv tudi na nočne železniške povezave. Hvala, predsednik. Tri oziroma štiri eh, zadeve bi izpostavil. Začnimo s četrtim eh, železniškim svežnjem. Kot eh, naši kolegi in prijatelji v CR, bi tudi mi želeli, da ta tehnični stebr čim prej potrdimo. Kar zadeva vodenja in upravljanja, za kar podpiramo načelo liberalizacije, to, kar pa Je pomembno, je, da železnice še naprej delujejo kot eh, povezana ekipa, ne sme priti do fragmentiranja ponudbe eh, potnikom. Daljša, ko je pot, mednarodna pot, in tu predvsem govorimo o mednarodnih eh, železniških povezavah, več možnosti je za to, da bo to mm, multimodalni prevoz. Dam dan primer nočnega vlaka iz Amsterdama v München. To je bil sestavni del eh, večmodalne verige, ki sem jo začel na vzhodnji obali Anglije, 40 minut na vlaku, 20 minut s taksijem, polet eh, preko Severnega morja, približno 50 minut, lokalni vlak iz Hipola na Amsterdamsko železniško postajo, nočni vlak v München, eh, potem mednarodni dnevni vlak iz Minhna v Salzburg in potem zadnjih deset minut peš. To je bilo moje popotovanje od začetka do konca in pomembno je, da vse te modalitete funkcionirajo skupaj. Zdaj pa, kar zadeva avtobuse in pa nizkocenovne letalske prevoznike, tudi jaz sem uporabil uh, letos jeseni nizkocenovnega prevoznika iz Londona v Bukarešto in predvsem zakaj? Zaradi stroška in časa. Bistveno dlje bi trajalo z vlakom in tudi stalo bi več. In uh, eh, angliži pravimo, da je treba izbrati pravega konja za pravo uh, pot. Uh, tako da je treba izbrati pravi način potovanja za pot, za katero se odločimo in seveda odvisna tudi od eh, sredstev, ki jih imamo na voljo. Tako da ja, mednarodnim potnikom je treba dati ustrezno izbiro in to izbiro zagotavljamo eh, tako, da se izenačijo pogoji za vse različne modalitete prevoza. Potem so tu avtobusi, relacijski avtobusi in eh, te uporabljajo naše stranke zaradi stroškovnega vidika, kot prvo, kot drugo, potovanje z avtobusom je enostavnejše kot eh, potovanje z vlakom, še posebej, če gre za dva kraja, med katerima ni enostavnih železniških povezav. Tako da v teh primerjih ljudje pogledajo, ali je možno potovati z avtobusom na mesto z vlakom. Ampak ključno je, da avtobusi uporabljajo ustrezne terminale, ne da te eh, kar takole odvržijo na neki stranski ulici sredi noči in da imajo tudi ustrezno raven obveščanja in pa skrbi za potnike kot eh, vlaki. Tako da ja, imajo določeno vlogo avtobusi, ampak do neke mere je ta vloga mm, nekako se kar pojavila sama po sebi. Dobro, hvala lepa vsem poročevalcem, hvala za vsa vprašanja in odgovore. Veliko dela nas še čaka, vsekakor hvala gospodu Nidiju, da ste najavili internalizacijo eksternih stroškov. To se mora zgoditi. Lahko bi vprašali tudi takole. Če se plačuje dodatek za gorivo v letalskem prometu, zakaj ne v železniškem prometu. Skratka, enaki pogoji za vse. To je čisto lepa zgodba. Tako da pri tem vas podpiramo. Seveda bolje pozno kot nikoli, ampak dejstvo je, da zamujamo. Tako, zdaj pa naslednja točka, ampak preden začnemo, bi med nami pozdravil skupino obiskovalcev iz Spodnje Saške, ki so se posedli tu med nami lepo pozdravljeni tu na našem zasedanju, gospa Majstor, jih je povabila in je njihova gostiteljica. Tako, naslednja točka. In sicer poročilo EMSA. Med nami pozdravljam gospoda eh, Milja, ki nam bo predstavil svojo. predstavitev, potem pa sledi razprava z vprašanji in odgovori. Izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje, hvala lepa za to povabilo danes in za to priložnost, da povem nekaj besed o trenutnem delovanju EMSE Evropske agencije za varnost v pomorskem prometu in o izzivih za prihodnost. Hvala temu odboru, ki je izkazal veliko podporo in ki je bil tudi ključnega pomena za doseganje rezultatov no, EMSI od njene ustanovitve leta 2002. Ta predstavitev sledi prvi predstavitvi, ki sem jo imel pred tem odborom leta 2012. Samo sekundo, prosim, prekinja predsednik, prosim za mir v dvorani. Mislim, da je pomembno, da zagotavljamo redno izmenjavo stališč med transportnimi agencijami EU in eh, vašim odborom in veselim se še nadaljnega sodelovanja po tem kanalu v prihodnje. Kot so številni hmm, že dejali, bi je, novo velik, je veliko novih članov oprostite, v tem odboru, zato mi dovolite, da nakratko predstavim EMSO, storitve, ki jih ponujamo našim deležnikom in pa tudi nekaj besed o naši petletni strategiji, ki smo jo sprejeli nedavno. EMSA je ena od eh, prometnih eh, agencij, ki so bile v strani 2022 po specializiranih eh, predpisi, ki so bili sprejeti po mm, nesreči ladje Erika. To je tako imenovani svežen Erika. EMSA ima status pravne osebe, ima lasten proračun in je odgovorna za svoje delovanje. Od leta 2006 ima agencija sedež v Lizboni, pred petimi leti smo tam tudi slovesno odprli naš eh, stalni sedež. Imamo približno 250 eh, zaposlenih z celotne Evrope, ki sodelujejo pri pomoči eh, članicam EU, institucijam EU, nasplošno pa tudi celotnemu evropskemu pomorskemu grozdu. Par besed o številkah, 55 milijonov je proračun EMSE, ki se financira neposredno iz EU. Naši lastni prihodki so le približno 400 tisoč evrov na leto in eh, prispevek EFTA eh, e je 1,5 milijona evrov. Ko sem nastopil pred tem odborom septembra 2012, smo pripravili še zadnje spremembe ustanovne uredbe o EMSI, ki je stopila v veljavo marca 2013 in zdaj razlikujemo med eh, jedrnimi in pa spremljevalnimi dejavnostmi agencije. Ohranjamo seveda naše dosedanje aktivnosti v okviru jedrnih aktivnosti, smo pa razširili tudi področje operativnih eh, odzivnih delovanj agencije v primeru pomorskih nesreč in pa eh, nesreč na pomorskih eh, platformah. Prav tako ponujemo pomoč našim partnericam v okviru sosedske politike, ampak ta agencija ni nobena izjema v primerjavi z drugimi institucijami in seveda eh, se tudi pri nas vrstijo zahteve po krčenju proračuna in kadrovske sestave v prihodnih letih. Moj cilj je, da te agencije ta znižanja dosežemo ob zagotavljanju enake kakovosti delovanja agencije, kot smo jo dosegali do sedaj. Nedavno smo sprejeli nov, novo petletno strategijo EMSE, ki sem jo pripravil v sodelovanju z upravnim odborom agencije. S tem naj bi določili delo agencije za naslednjih pet let eh, in sicer okrog načel transparentnosti, učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti, fleksibilnosti in dodane vrednosti. To so načela, ki sem jim sam zelo zavezan. Ta strategija temelji na viziji, da je agencija zdaj dovolj eh, zrela, da zagotavlja storitve visoke kakovosti eh, svojim ključnim deležnikom, pa tudi evropskemu pomorskemu grozdu in na ta način zagotavljati resnično dodano vrednost. Zdaj bi se rad eh, na kratko dotaknil eh, nekaterih dejavnosti EMSE in eh, svoje vizije za prihodnjih pet let. Agencija še naprej izvaja veliko dela z vedika podpore Evropske komisiji pri spremljanju učinkovite implementacije zavezojočih eh, pravnih aktov Unije. Vsaka evropska pomorska administracija mora zdaj izpolnjevati zahteve vrste evropskih predpisov, direktiv in uredb, katerim je prišel tudi ta odbor. Ti predpisi določajo zelo visoke standarde in predstavljamo uh, zgled celemu svetu. Agencija pomaga Evropski komisiji pri zagotavljanju tega, da vse države članice enotno spoštujejo zakonodajo. To pa zagotavljamo z rednimi inšpekcijskimi obiski in tudi s posredovanjem ustreznih poročil pristojnim službam komisije. Uh, Podobno izvajamo tudi inšpekcije inšpektorjev in eh, nadzore nadzornikov. Prav tako nadziramo klasifikacijske družbe, eh, obiskujemo tudi ladidelnice na Daljem vzhodu in tudi drugot in preverjamo, da dejansko eh, verifikacijske službe izvajajo svoje delo ustrezno, ko gre za gradnjo novih ladij ali za popravilo starih. V imenu Evropske komisije, naprimer, smo zelo tesno spremljali nedavno uh, združitev uh, Detnorske Veritas in Germanische Lloyd, ki sta uh, dve zelo veliki uh, kvalifikacijski družbi in sicer vse z namenom zagotoviti, da se še naprej spoštujejo visoki standardi. Kot veste, vse več pomorčakov izven EU dela na ladjah, ki plujejo pod evropsko zastavo. Odstotek je približno 70 do 75 odstotkov danes. Trenutni sistem EU zagotavlja, mm, da Evropska komisija s pomočjo agencije spremlja eh, sisteme eh, pomorskega izobraževanja in certificiranja eh, v državah članicah. Ta skupna metoda EU omogoča vrševanje na ravni EU kot celote in na ravni držav članic, obenem pa imamo tudi enoten uh, pristop. Veliko število pomoščakov prihaja iz Filipinov in zato je EMSA začela z intenzivnim programom inšpekcij, kjer preverjamo, da Filipinci dejansko izpolnjujejo zahteve relevantnih eh, mednarodnih konvencij. Na teh področjih eh, mislim, da je agencija zdaj dovolj eh, zrela, da bo v prihodnih letih zagotavljala še več dodane vrednosti z razvojem inšpekcij, ki bolj temeljijo na analizi tvegan, zagotavljanju cikla inšpekcij in zagotavljanja eh, informacij, vključno z izmenjavo najboljših praks. Agencija prav tako učinkovito izvaja celo vrsto nalog na področju pomorskega, eh, okoljskega, oziroma pomorske okoljske zaščite, aktivnosti z vidika emisij z ladi so zelo intenzivne in eh, sodelujemo tudi s spremljanjem in sodelovanjem pri delovanju na mednarodni ravni. Delo EMSE na ravni EU pri direktivi o vsebnosti žvepla v pomorskem gorivu eh, predstavlja pomembno delo za nas, pa tako smo prijeli celo vrsto eh, priročnikov za eh, vrednotenje, ozočenje in tako naprej. Prav tako imamo namenski evropski sistem za izmenjavo podatkov o inšpekcijah vsebnosti žvepla to delo nadaljujemo tudi na druge načine, da bi na ta način izpolnili zahteve te direktive, pa da gre za tehnično podporo, kar zadeve uporabo eh, utekočinjenega naftnega plina kot eh, eh, goriva in tudi za druge metode zmanjšanja izpustov. V prihodnih letih želim, da EMSA podpre dodatne pobude EU za preprečevanje onesnaženje pomorskega okolja, zagotavljanje tehnične pomoči evropskim deležnikom, vključno s tem, da se zagotavlja popolna izkoristek informacijskih sistemov EMSE. Po implementaciji tako imenovane direktive o spremljanju prometa so države članice razvile nacionalne sisteme AES za spremljanje prometa ob svojih obalah. Poročanje o položaju vladi preko VHF sistemov Eh, je omogočilo vzpostavitev sistema SafeSynet, ki združuje vse evropske nacionalne sisteme v vse evropskega. Eh, veliko koristnih eh, informacij ta sistem ponuje, ki lahko vsak kreditiran uporabnik pridobi s tem, da pač klikne na enega ali več teh trikotnikov, vsak predstavlja pravilo in tu vidite naprimer pomorski promet v Biskajskem zalivu. Vsak eh, dan prejmemo več kot 5000 sporočil o položaju eh, ladij, o njihovem tovoru, o nevarnem tovoru in tako naprej. Najnovejši razvoj vključuje tudi odročitev položaja plovil s pomočjo satelitske tehnologije prav tako uporabljamo sistem za pozicioniranje eh, vseh plovil, velikih plovil pod eh, evropsko zastavo in sicer, ko gre za dolgo eh, plovbo. Približno 5000 takšnih plovil sledimo na dnevni bazi zahvaljujoč tem eh, podatkom lahko eh, združujemo podatke iz vseh naših eh, aplikacij in tudi zunanjih virov in na ta način dobimo bolj popoln in pravilen pregled in tudi prednosti kombinirane različnih sistemov lahko pozitivno vplivajo na notranji trg in na učinkovitost pomorskega prometa v EU. Še en primer čim boljšega izkoristka integriranega sistema EMSE za zagotavljanje kombiniranih informacij iz vseh eh, naših pomožnih aplikacij in zunanjih virov. Eh, vidimo mm, tudi na primeru nedavnega izbruha Ebole. Na zahtevo Evropske komisije je EMSA lahko zagotovila informacije o pravilih, ki so priplula iz držav, kjer je bila ugotovljena prisotnost Ebole in eh, ki se nahajajo v evropskih vodah ali če so namenjena v evropska pristanica. To je bilo zelo koristno za komisijo in tudi za države članice pri usmerjanju svojih eh, protiukrepov. Sledenje eh, plovilom pa ni edina možnost, ki jo ponujajo sodobni sateliti. Razvili smo tudi satelitni sistem za spremljanje eh, tako imenih operativnih izpustov goriva. To se običajno dogaja m, hm, po noči in ta sistem je operativen že od 27 in na stotine takšnih izpustov smo že detektirali. E, zagotovili smo tudi tesno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic in na eh, EMSO. Ko satelit identificira takšen izpust eh, goriva, dobi obalna straža opozorilo v največ 30 minutah po detekciji satelitom. E, potem se Eh, z letalom ali z nadzornim letalom ali z eh, plovilom opravi ogled območja in ukrepa proti onesnaževalcu. Število nezakonitih izpustov v evropskih vodah se zmanjšuje in se je v preteklosti tudi bistveno, bistveno zmanjšalo. V hitro spremenjajočem se okolju je EMSA razvila sposobnost zbiranja in integriranja podatkov iz številnih sistemov znotraj agencije in tudi iz drugih zunanjih virov za zagotavljanje bolj popolnega nadzora na tem, kar se uh, dogaja na morju. Te podatke lahko ustrezno prilagodimo za države članice ali institucije EU in druge organe in na ta način tudi širimo portfelj možnosti za analizo razmere na razmer na morju v kakršnem koli trenutku. To velja naprimer tudi za Frontex, ki mu EMSA posreduje pomorski, pomorsko komponento porovanja obmorske eh, meje, predvsem gre za spremljanje plovil. Prav tako posredujemo podatke Evropske agencije za nadzor nad ribištvom, ko skušamo omejevati nezakonito ribarenje, prav tako mm, podatke ponujemo evropskim silam za preprečevanje piratstva na rogu Afrike. V prihodnje bi si želel, da EMSA postane eh, osrednji porodnik eh, podatkov za pomorski promet v Evropi in da ponujemo tudi nove in izkoristimo nove možnosti, ki jih ponuja eh, nove tehnologije in da različimo nove možnosti za podporo tudi drugim skupnostim pri zagotavljanju zanesljivih podatkov in preprečevanju podvajanja dela. Agencija igra tudi zelo pomembno vlogo pri odzivanju na izpuste olja oziroma nafte. Imamo 18 velikih eh, ladij za odziv na takšne izlive. Te ladje so razporejene po vseh morjih Evropske unije in eh, vsa ta plovila se je z vsemi pravili obratujemo na podlagi javno-zasebnih eh, partnerstv. Im se namreč zagotavlja ustrezno opremo. Eh, te ladje upravljajo zasebni lastniki, ki izvajo svojo dejavnost v svojem območju, imajo pa pogodbo o dežurstvu z EMSO, kar pomeni, da takoj prekinejo z komercialnimi aktivnostmi in začnejo eh, z odzivom na onesnaženje. E, eh, tako je poprejem obvestila EMSA in sicer v 24 urah. E, eh, da sreče Deepwater Horizon v Mehiškem zalivu izpostavila tudi večjo nevarnost e, eksploracije nafte in plina na morju. Večina takšnih naprav je na meščenih na dokaj plitkih vodah do 300 metrov. In to zdaj sodi v našo domeno, glede na spremenjeno področje uporabe našega ustavnega akta. Dejstvo je, da se razlikuje onesnaženje iz naftnih platform, iz naftnih ploščadi ali pa iz eh, ladij. Zato je pomembno, da se. vzpostavi ustrezne kapacitete za odziv na onesraževanje tam, kjer prihaja do uh, eksploracije. Uh, eh, Sveda uporabljamo dispersijske sisteme, uh, ampak uh, najraje pa onesnaževala fizično odstavljamo iz uh, morja, ko do onesnaženja pride. Uh, Toliko na kratko o predstavitvi naše agencije, vsekakor pa ste vedno dobrodošli na sedežu EMSA v Lizboni in bližnji prihodnosti. Hvala lepa. direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost. No, mislim, da je to odlično, da o tem govorimo ravno v času obiska skupine iz Spodnje Staške, kjer imajo dolgo, dolgo obaljni pas. Tako, zdaj pa zastavljamo vprašanja, kdo želi besedo, prosim, ker ne bomo šli po načelu koordinatorji najprej. Dirby Klur kot prva. Hvala, predsednik, hvala tudi za to predstavitev, ki vsaj meni ponuja odličen pregled storitev, ki jih ponujate pri podpori držav od članic. Imamo vprašanje konkretno namreč, omenjate pomorščake iz Filipinov sama sam bila na, nedavno na konferenciji o pomorstvu in eh, tam je bilo govora o privabljanju ljudi v poklic pomorščaka. To namreč ni razumljeno kot neka karijera, ki bi ponujala možnost eh, napredovanja tudi z vidika odsotnosti na delu, to ni vabljivo. Veliko vprašanj, ki jih spostavljate, je odvisnih od eh, strokovnega znanja, ki ga imajo posadke. Imate kakšne koli podatke o tem, do kakšne mere je to problem z vidika uh, nizkih plač, kako zagotoviti čim več eh, ljudi v ta poklic, pa tako ženske niso ravno naklonjene temu poklicu. No, mislim, da to je problematično in postaja vse bo problematično, vse tako pravijo tisti, s katerimi se pogovarjam v industriji. Hvala, Gizine Meissner. Eh, oh, Hvala lepa. Hvala, gospod Meli, za to predstavitev, ki je bila zelo zanimiva. Mene pomorska politika zelo zanima, sicer nisem spodne Saške, ampak eh, vseeno. Nekaj vprašanj. Imamo Evropsko strategijo za modro rast, morsko področje igra pomembno vlogo. Mene pa zanima, kakšno vlogo igra EMSA v celotnem kontekstu. Jaz imam svoje zamisli, ampak mene zanima, kaj vi mislite o modri rasti. Treba je seveda koordinirati vse dejavnosti in zagotoviti ustvarjanje delovnih mest in več prihodkov. Potem en komentar parlament je zahteval naj bo EMSA pristojna tudi za uh, nadzor pravil eh, glede nafte na morju, treba je eh, zagotoviti, da bomo reči čisto in to se mi zdi dobro. Tretjič vprašanje. Govorili ste o omrežju za izmenjavo podatkov, uh, omenili ste satelitsko spremljanje in izmenjavo podatkov, satelitskih podatkov, me zanima, ali, ali imate vse podatke, ki jih potrebuje. Vem, da pogosto države članice ne zagotavljajo podatkov glede ribolova in vem, da je včasih bil to problem. Mene zanima, ali imate vse podatke, ki jih potrebujete. In s tem uh, Eh, povezano vprašanje, kako zagotavljate varstvo podatkov, zato da podatki ne pridejo v napačne roke. Treba je imeti dostop podatkov, vendar pa je treba podatke zaščititi. Četrto vprašanje, še tri komentarje imam. Ebola je naslednje vprašanje. To je zdaj zelo relevantno, predvsem za uh, letališča. Kaj pa je uh, to pomenilo za vas. Vedeti moramo, katere ladre prihajajo v Evropska pristanišča, zdaj ni treba vsega dati v karanteno, ampak me ne zanima, če so kakšni primeri, kaj se kaj dogaja. Še dve kratki vprašanji. Flamilija je zelo ponesrečena zgodba, nišče ni prevzel odgovornosti, zanima me, ali smo se kaj naučili iz tega primera in ali mislite, da eh, je treba še kaj postoriti. In še kaj menite o tem, da bi se v okviru pomorske dejavnosti eh, pogovarjali samo v angliščini. Teller. Ah, yeah. Ja. Govorite lahko angliško. Yeah, no, I knew the, there was, had to be. Hvala. Hvala, gospod Mili, za to zelo zanimivo predstavitev. Moje vprašanje se navezuje na dodatne pristojnosti, ki jih je parlament podelil EMSI za platforme, naftne in plinske platforme. Bil sem poročevalec v prejšnjem sklicu za področje dodatnih finančnih sredstev za te dodatne naloge EMSE v novem finančnem okviru sredstva so bila povečana za 165 milijonov evrov v celotnem obdobju finančnega okvira. Rad bi, da nam nekaj več poveste o dejavnostih EMSE na tem področju, torej na področju spremljanja platform, naftnih platform na morju. Zanima me predvsem, kako učinkovito uporabljate finančna sredstva, ki so vam dodeljena iz proračuna EU. Hvala. Hvala, kolega Vandekamp. Hvala lepa, gospod predsednik. Oprostite, da uh, se ponovno javljam k besedi že v drugem krogu. Že prej sem za sebe vprašal, ampak zdaj bi tudi direktorja vprašal nekaj o sodelovanju MS e z nacionalnimi organi pri tem sta dva elementa zelo pomembna. Vse skupaj ne sme postati predrago za evropske državljane, poleg tega pa ne smemo podvajati dela. Povejte nam, kako sodelujete z nacionalnimi organi, zato da bi uh, preprečili, da bi se iste naloge upravljali dvakrat. Hvala. Oh, eh, eh, eh, Hvala. Gospod Marko, imeli srečo, srečala sva se že v Lizboni in eh, odgovorili ste že na vsa vprašanja, ki sem želel zastaviti, ampak vseeno bi rad nekaj povedal. Predstavitev, ki ste jo podali v Lizboni, je bila fantastična. Eh, podatkovna baza EMSE je eh, izjemna. Vsi bi morali odpotovati v Lizbono in, pre, eh, in eh, obiskati EMSO. Primer, ki ste ga navedli in je povezan z ebolo, je le eh, majhen primer tistega, kar EMSA lahko zagotovi za evropske institucije v smislu zbiranja in eh, posredovanja podatkov in informacij, ki imate. Hvala EMSI za vse delo, ki ga je upravila v preteklih letih. Eh, vaše delo je res neprecenljivo. Hvala. Hvala lepa. Takoj boste dobili priložnost, da odgovorite na vprašanje, ampak jaz imam tudi še eno vprašanje. prišlo je eh, v preteklosti že kdaj do nesreče. In kadar pride do nesreče, je treba ladjo hitro pripeljati do najbližjega pristanišča. Veste, da se je razvila javna razprava. To je uh, zadeva, ki jo je treba v prihodnje preprečiti. To ni povezano z Evropo, niti s cefti. Nekaj bo treba storiti, da do takšne situacije nikoli več ne bo prišlo. Thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, eh, spoštovani poslanci, za zanimiva vprašanja. Naj najprej nekaj povem o pomorščakih in socialno politiko. Kaj EMSA lahko stori, da bi več eh, ljudi postalo pomorščakov? Eh, nedavno smo eh, se srečali eh, z direktori za pomorsko politiko in skušali ugotoviti, kaj države članice menijo o tem. Vse manj je pomorščakov namreč v državah članicah. Države članice bi morale temu vprašanju posvetiti več pozornosti, tako kot tudi Evropske inštitucije in EMSA. Res je, da mladih eh, delo na morju ne zanima več, pa čeprav so plovila sodobna, eh, tehnološko napredna. To je mladim zdaj treba pokazati, da delo na eh, morju prinaša veliko priložnosti, možnosti, da je to visokotehnološko delo, da lahko nadaljujejo tudi študijem. Potem, ko Eh, so na morju in da lahko potem, ko so bili en čas na morju, nadaljujejo s podobnim delom tudi na kopnem. 70 do 75 odstotkov evropskih plovil danes zaposluje eh, pomorčake z daljnega vzhoda. Na evropskih plovilih so plače kar privlačne, je treba reči. Pomorčaki iz tretjih držav imajo niže plače, ampak vse več jih je iz tretjih držav, to je dejstvo. Tudi IMO je uh, eh, opozorila na to v preteklih letih. <clears throat> Kaj je EMSA storila uh, v podporo modri rasti, ste vprašali. EMSA je skušala zagotoviti predvsem informacije in podatke, na podlagi katerih katerih je bilo mogoče oceniti upravno breme plovil. Imamo poseben projekt Modri pas, ki se je začel izvajati leta 2010 in leta 2011. Z njim smo skušali preiskati in raziskati možnosti, s katerimi bi lahko zmanjšali upravno breme evropskih plovil v Evropski uniji. Približno 200 plovil smo spremljali in s svojimi sistemi smo dokazali, da lahko spremljamo plovila in da nadziramo izvajanje uh, vseh pravil uh, povezanih uh, z davki. Ampak problem je v tem, da davčni organi danes ne uh, omogočajo vsi oddajanje elektronskih uh, napovedi in poročil. Leta 2016 bo stopil v veljavo nov carinski zakonik in upamo, da bo to še pospešilo stvari. Danes vzpostavljamo nacionalne ureditve vse na enem mestu. Direktiva, ustrezna direktiva bo stopila v veljavo junija 2015, predvsej ovir pa je še za izvajanje, ustrezno izvajanje te direktive v vseh državah članicah, to pa zato, ker davčni organi niso uh, vzpostavili vsega potrebnega. Naslednje vprašanje je izmenjava podatkov in varstvo podatkov. EMSA vse čas eh, posveča veliko pozornosti varstvu podatkov. Podatki, ki jih izbira EMSA, so last držav članic. EMSA teh podatkov ne more hraniti brez dovoljenja držav članic ali usmerjevalne skupine na visoki ravni, Teh podatkov ne smemo posredovati nikomur. To je strogo pravilo, ki se ga eh, tudi držimo. Teh podatkov ne posredujemo nobeni tretji stranki brez dovoljenja držav članic, lastnic ali pa usmerjevalne skupine, ki skrbi za varstvo podatkov. Zastavili ste tudi vprašanje, o naftnih platformah in pa finančni ovojnici APM. 160,5 milijonov je znašala, prej smo imeli 154 eh, milijonov in pol, torej 6 milijonov več smo zdaj prijeli. To je nova odgovornost za EMSO, ki je veliki ziv doslej smo sprejeli akcijski načrt za odziv na nesreče. Nihče eh, si ne želi takšne nesreče v evropskih vodah, ampak če bi eh, se zgodila, imamo akcijski načrt in s to ovojnico bi lahko storili vse, kar bi pač lahko. Imamo zmogljivosti za uh, razprševanje iz zraka prav tako imamo nekaj plovil, eh, sistemi za razpraševanje emulgantov z plovil. Prav tako razpršilce uh, skladiščimo tam, kjer je največ platform. V tesnih stikih smo z industrijo, dobro ve, kaj počne EMSA, kakšne naloge imamo in industrija kar dobro sodeluje z EMSO. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Zdaj pa dajem uh, besedo Kristini Berg, Digimu. Äh, ja hvala lepa, gospod predsednik. Komisijo zastopam oddelek za va, uh, pomorsko varnost in rada bi se uh, zahvalila za odlično sodelovanje, ki smo mu bili priča v preteklem sklicu s tem odborom in upam, da na takšno sodelovanje lahko računamo tudi prihodnje. Rada bi se odzvala na neko vprašanje, katera ni odgovoril gospod Mili zaradi tega, ker niso v pristojnosti, eh, neposredni pristojnosti agencije. Najprej naj eh, vam zagotovim, da vam ni treba odpovati v Lizbon, zato v Lizbono, da bi videli, kakšni so kakšne so podatkovne baze in se s kolegom Milijem bo 1. decembra tu v bližnjem hotelu za Evropskim parlamentom predstavitev, ki bo sledil še koktejl, kamor boste povabljeni in boste lahko dobili odgovore na vsa vprašanja in vam zato ne bo treba odpovati Lizbono. Čeprav sem prepričana, da vas bo gospod Mili v Lizboni tudi z veseljem sprejel. Uh, Zdaj pa ne odgovorim na nekaj tor vprašanj. Torej. Najprej uh, eh, MSC e Flaminija. Eh, to je eh, bil incident, ki je bil obravnavan v tem odboru, ko nas je obiskal gospod Milina zadnje. Naj povem, kaj smo storili od tlej, da bi se takšna situacija ne ponovila. Neodvisni organi držav članic, ki morajo sprejeti odločitve o uh, eh, zatečišču ponesrečenim mladim, to je del direktive, vsi ti pristojni organi so se srečali um, in komisija zdaj s pristojnimi državah, članicah tesno sodeluje. Uh, z EMSO smo pripravili tudi simulacijo, v uh, Rotterdamu so se enkrat srečali in skušali izvesti takšno simulacijsko vajo in sprejeti odločitev v uh, navideznem primeru. Pri Flamini se je zgodilo, da je do nesreče prišlo v mednarodnih vodah in ne v zemljskih vodah države članice in takrat ni bilo jasno, kdo mora ukrepati. Uh, na podlagi vaj, ki smo jih izvedli, na podlagi operativnih smernic, ki jih pripravljamo skupaj s pristojnim organi, se zdaj skušamo osredotočiti na preprečevanje takšnih incidentov v prihodnosti. Smernice so praktično že pripravljene in prav tako jih želimo uh, prikaz, uh, predstaviti na srečanju uh, IMO, zaradi tega, ker do takšnih incidentov prihaja posod po svetu. Uh, Do podobnih nesreč je že prišlo, zagotovo se spomnite plovila Meizi, prišlo je do spora med Južno Korejo in Japonsko glede tega, kdo bo sprejel da, oziroma dal zatočišče tej ladi. To gre za mednarodno vprašanje in upam, da lahko eh, nadgradimo na mednarodni ravni delo, ki eh, je bilo upravljeno v Evropi po incidentu s Flaminijo. Naslednje vprašanje je zaskrbljujoče za vse potrebujemo evro, evropske pomorščake. Treba je sicer razlikovati eh, pomorščake za kratek čas, ko eh, gre tudi za kratke poti, ko gre za pomorščake, ki se pogosto vračajo domov. Eh, in tu je tudi več eh, žensk eh, pomorščakov. Eh, in to je treba razlikovati od uh, vožnje na dolge proge, tako rekoč, ko si na ladi dolge, dolge tedne. V prejšnjem sklicu smo skušali zemljo uh, eh, zbrati bolj natančne podatke o pomorščakih. Tu je zaenkrat ogromno uh, vprašanje, ki pa še ni niti bilo. Uh, preučeno, zato ker niti ne vemo, koliko evropejcev dela na evropskih plovilih. Imamo neke grobe ocene, ampak to ni dovolj. Ko bomo imeli ustrezne podatke, bomo to povezali še s tehnološko dimenzijo in potem skušali uh, pripraviti ukrepe, s katerimi bomo privabili več mladih v poklic pomorščakov. Ebola. Gospod Meissner je zastavil vprašanje o eboli. Zahvaljujoč poročanju eh, EMSE je namenska skupina ugotovila, da v primerjavi eh, z letalstvom eh, pomorski promet ni posebej tvegan. Zaradi tega, ker pravzaprav ni nobenega potniškega prometa, ki bi iz Zahodne Afrike pristajal v Evropi. Eh, IMO in uh, Svetovna zdravstvena organizacija imata smernice uh, za uh, ravnanje plovil v Zahodnji Afriki, zato da se minimizira uh, tveganje. Uh, Evropska letal, uh, pardon, pristanišča pa so tudi sprejela ustrezne ukrepe za uh, ladje. Eh, ki križarijo eh, blizu zvone Afrike. Kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do ekonomske oziroma gospodarskega kolapsa eh, v Zahodnji Afriki, ko te države ne bodo več izvažale in ko lade za križarjenje ne bodo več potovali tja, kaj se bo takrat zgodilo, ne vemo. Ampak eh, eh, kar je treba storiti zdaj, je vse, kar lahko, da bi preprečili, da bi te države zgubile gospodarsko povezavo eh, s prostalim svetom prostorsko načrtovanje, naslednje vprašanje, ali EMSA lahko igra vlogo pri tem, zaenkrat to ni predvideno. Tu gre za direktivo, ki se bo morala izkazati v praksi najprej. <clears throat> Lahko si zamislim konstelacijo, v kateri se bodo države članice med seboj morale posvetovati, si izmenjati podatke o plovnih poteh EMSA v takšnih primerih lahko seveda pomaga, ampak nimamo pa neke določbe institucionalnega tipa, ki bi EMSI nalagala nalogo za sodelovanje v smislu prostorskega načrtovanja. Hvala. Hvala, gospod Berg, hvala, gospod Mili. S tem smo eh, tudi opravili 100 točk na dnevnem reku. Gesina, še enkrat kratko vprašanje, ker mislim, da je zanimivo za vse. Omenili ste smernice, ki so posledica incidenta Erika. Zanima me, kdaj bodo te smernice na voljo in kdaj jih bomo lahko videli. Hvala. Currently... Te smernice so zdaj v pripravi pri nacionalnih organih v zadnji fazi. Potem, ko bodo pripravljene, bodo predmet posvetovanja z industrijo različni sektori sodelujejo eh, v tem, eh, zavarovalnice, pristanišča in tako naprej. In mislim, da bi bilo prav, da damo tem sektorjem možnost, da se odzovejo na predlog. Potem pa upam, da bomo v začetku prihodnega leta lahko eh, te smernice zaključili in vam jih predstavili. Hvala, to je konec te točke. Zdaj imamo še povratne informacije s trialoga, ampak to bo za zaprtimi vrati. Zato moram nažalost prostiti obiskovalce za zapustijo dvorano. Žal mi je, upam pa, da vam je bilo vseeno všeč, želim vam lep preostanek bivanja v Bruslu.